ministrov za kmetijstvo, kmetijstvo gospoda Janisa Duklavsa. Zelo nas veseli, da ste danes tu z nami. Pozdravljeni ponovno. Pozdravljamo tudi litovsko predsedstvo. Člani našega odbora bi namreč z veseljem slišali več informacij glede prioritet latvijskega predsedstva na področju kmetijstva še posebej, kar zadeva pomembne vprašanja, ki so v tem trenutku predmet razprave v parlamentu, v svetu, na komisiji. Veliko pomembnih zadev je v teku. Naj spomnim na primer vprašanje zdrave živali in rastlin, eh, naj spomnim tudi na težka pogajanja na področju TTIP. No, po vašem eh, nastopu bo čas za nekaj vprašanj in odgovorov kot običajno bodo v tej razpravi sodelovali vsi člani političnih skupin. Še enkrat torej mi dovolite, da vas toplo pozdravim, prav tako me nami pozdravljam 20 študentov iz Francije, ki so tu na povabilo prvega podpredsednika gospoda Andrioja. Torej, lepo pozdravljeni z velikim veseljem vas gostimo danes tu, tudi sam namreč poučujem na univerzi, na fakulteti za kmetijstvo. Tako, še enkrat eh, prav lepe pozdrave vsem, zdaj pa mislim, da lahko začnemo in besedo dajem vam, gospod minister, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke, v veliko čast mi je, da sem lahko tukaj v parlamentu v Bruslju. Danes bom predstavil na to z vami razpravljal o prednostnih nalogah latvijskega predsedstva na področju kmetijstva. Latvija tokrat prvič predseduje svetu in zavezani smo k izpolnjevanju nalog, ki so nam bile zaupane in to na odgovoren način. Ključ do uspešnega predsedovanja je v dobrem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Še enkrat povdarjam, naše prednostne naloge pokrivajo tudi konstruktivno, pozitivno sodelovanje s parlamentom. Latvijsko predsedstvo si prizadeva za stabilno gospodarsko rast. Želimo povečati zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Latvijsko predsedstvo bo pragmatično in konstruktivno. Dobro se zavedamo trenutnih razmer in tistih najbolj aktualnih tem, s katerimi se ukvarjamo. Pripravljeni smo na trdo delo v smeri napredka in dobrih rešitev. Slišali ste že morda, katere so tri prednostne naloge za našo predsedstvo. Prizadevamo si za konkurenčno, digitalno in zauzeto Evropo. Povečati želimo konkurenčnost Evropske unije. Unijo želimo digitalizirati. Želimo tudi, da postane pomembnejši akter na mednarodni ravni. Dovolite mi, da se danes dotaknem vprašanja konkurenčnosti v kontekstu kmetijstva. Po našem mnenju je treba izboljšati konkurenčnost kmetijske proizvodnje v Evropi. Latvijsko predsedstvo tako podpira ukrepe za povečanje konkurenčnosti, trajnosti in uh, uspešnosti kmetijstva, gozdarstva in uh, ribištva. Spoštovani poslanci in poslanke, Trenutno se evropsko kmetijstvo sooča s številnimi pomembnimi izzivi. Pred kratkim smo začeli uporabljati novo reformirano skupno kmetijsko politiko. To pomeni okrepljeno sodelovanje med parlamentom in svetom. Sodelovanje med institucijami je seveda bistvenega pomena, še posebej v kontekstu izvajanja reforme SKP. Evropska unija ima tudi pomembne cilje na področju podnebnih sprememb, kar vpliva tudi na kmetijstvo. Z tega vidika moramo seveda upoštevati specifiko kmetijskega sektorja. Evropska unija se pogaja tudi o prostotrgovinskem sporazumu ZDA. Zagotoviti moramo, da se pri tem spoštuje in zaščiti naše kmetijske interese. Evropska unija se sooča tudi z nevarnimi boleznimi živali, ki prej niso bile prisotne na našem, našem področju, naprimer eh, določene oblike prašičjih bolezni. Soočamo se tudi z ruskim embargom in v številnih sektorjih je trenutna situacija zaskrbljujoča. Ravno zato se moramo osredotočiti na povečanje konkurenčnosti našega kmetijstva na globalni ravni. Ne smemo pozabiti, da so proizvodi Evropske unije znani zaradi svoje visoke kakovosti, ki je eh, izjemno, izjemno spoštovana in eh, tega ne smemo pozabiti. Spoštovani poslanci in poslanke, dovolite mi, da se sedaj dotaknem nekaterih drugih ključnih elementov naših prednostnih nalog. Za nas je izjemno pomembna uredba o ekološkem kmetijstvu. Svet vse od predstavitve predloga komisije o tem razpravlja. Prejšnji uh, voditelji, prejšnji, prejšnja predsedstva so že naredila nekaj pomembnih korakov uh, naprej. Naš cilj pa je doseči dogovor v okviru sveta. Čakamo tudi na poročilo parlamenta. Upamo, da ga bomo v roke uh, dobili še tekom našega predsedovanja. Komisija je v svojem delovnem programu za leto 2015 dejala, da bo umaknila ta predlog, če ne bo prišlo do napredka. Mi smo pripravljeni trdo delati, da se to ne bi zgodilo. Poenastovitev skupne kmetijske politike je še ena prednostna naloga latvijskega predsedstva. Svet želi doseči več napredka. Reforma SKP je bila velik uspeh. Svet meni, da bi morali še dodatno zmanjšati upravno breme. Tako kot Evropski parlament, tudi svet poziva komisijo, da pripravi takšne poenostavitvene ukrepe. Ravno zato svet meni, da je bila odločitev komisarja Hogana, da v delovni program vključi tudi poenostavitev, prava odločitev. Tekom našega predsedovanja bomo sodelovali s komisijo in jo pozivali k poenostavitvam tistih elementov v prvem in drugem stebru, kjer so poenostavitve nujno potrebne. Seveda smo vsi zaskrbljeni zaradi ruskega embarga na kmetijske proizvode. Sedaj je v veljavi že pet mesecev. Ne vemo, kako dolgo bo še veljal, če bo res veljal eno leto ali pa se bo končal prej ali pa bo celo podaljšan. Ta embargo je resno vplival na kmetijstvo Evropske unije in na gospodarstvo kot takšno. Evropska unija se je hitro odzvala, brez da bi jo pri tem zagrabila panika. Komisija je pripravila več podpornih ukrepov za SKP ki so bili hitro sprejeti po začetku veljave embarga. Komisija je sprejela tudi več drugih ukrepov, s katerimi je poskušala podpreti tiste, ki so utrpeli največ škode, še posebej kar se tiče uh, sektorja uh, mleka in pa sadja in zelenjave. Spremljali bomo razvoj dogodkov, še posebej vse to, kar se dogaja na trgu. Če bo potrebno, bomo v svetu takoj sprožili razprave. Vemo, da so razmere nepredvidljive in ravno zato je nujno, da države članice in komisija iščejo nove trge, nove tržišča za naše kmetijske izdelke. Povečati je treba konkurenčnost našega kmetijstva in izdelkov. Bliža se 1. april in vse nas skrbi prihodnost mlečnega sektorja. Potekajo razprave o morebitni potrebi po dodatnih uh, ukrepih, s katerim bi pripravili države in tržišča na odpravo subvencij. Ta sektor je za naše gospodarstvo izjemno uh, pomemben in Latvija se tega seveda zaveda. Sledili bomo razvoju dogodkov tudi na področju mlečnega sektorja. Ob pravem času želimo ugotoviti, če so zaradi tega in zaradi ruskega embarga potrebni novi ukrepi, ki bi dopolnili trenutno veljavne podporne ukrepe. Zavedamo se tudi razprav, ki tečejo v Evropskem parlamentu na temo poročila na lasno pobudo v zvezi s perspektivo mlečnega sektorja in čakamo na uh, končno predstavitev tega poročila. Govorili bi radi tudi o gozdarstvu. Gozdovi so ključnega pomena za trajnostni eh, razvoj. Mi pa si bomo prizadevali za uspešno sodelovanje Evropske unije na 11. forumu o gozdovih. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, zato da bi v čim večji možni meri prispevali k vzpostavitvi trajnostnega sistema za gozdove tudi na mednarodni ravni. Veliko je bila tudi napredka na področju zdravja živali. To je še ena prednostna naloga za latvijsko predsedstvo. Uredba o zdravju živali vzpostavlja jasen okvir, za preventivo in nadzor nad boleznimi. Poleg drugih ciljev si ta uredba prizadeva za poenostavitev trenutne pravne podlage in za zmanjšanje upravnega premena za eh, gospodarske subjekte. Poenostavitve so izjemno pomembne za vse nas. Veseli me, da vam lahko povem, da je december pod vodstvom italijanskega predsedstva sprejel pogajalski mandat sveta. To pomeni, da smo pripravljeni vstopiti v pogajanja v okviru trialoga z Evropskim parlamentom. Veselimo se produktivnih in konstruktivnih pogajanj s parlamentom v zvezi s tem dosjem. Upamo, da bomo dosegli zgoden dogovor ob eh, drugem branju, če bo to le mogoče. Dovolite mi, da omenim še nekaj pomembnih zakonodajnih predlogov, ki so trenutno v pripravi. Svet trenutno pod vodstvom latvijskega predsedstva pripravlja predlog uredbe o zdravju rastlin. Naš cilj je, da zaključimo z delom v svetu in da pripravimo tudi pogajalski mandat eh, sveta, s katerim bi lahko pričeli s pogajanji z Evropskim parlamentom. Veselimo se vašega konstruktivnega doprinosa. Takoj, ko bo to stališče sprejeto, bomo lahko vstopili v pogajanja z Evropskim parlamentom. Omenil bi rad tudi predlog komisije o mleku v šolah. Komisija je poslala jasno sporočilo tako parlamentu kot tudi svetu. Dejala je, da je treba zamrzniti delo na tem področju, dokler komisija ne bo pregledala trenutne scheme, ki velja za šole. Sedaj vsi čakamo na naslednjo potezo komisije. Čakamo na evalvacijo, ki so jo načrtovali. Pod grškim in italijanskim predsedstvom je svet revidiral to šolsko schemo, ampak nismo uspeli razrešiti vseh odprtih vprašanj. Kot veste, je svet nasprotoval pravni podlagi, ki jo je komisija izbrala za ta predlog. Zato je prišlo do prekinitve dela na tem doseju ob koncu lanskega leta. Trenutno ne predvidevamo aktivnih razprav v okviru sveta tekom latvijskega predsedstva. Še dva zakonodajna predloga bi rad izpostavil, ki sta trenutno predmet razprav v svetu. Imamo tako imenovano tehnično uredbo in predsedstvo bo nadaljevalo z delom. Pripravili bomo ukrepe, ki so tehnične narave. Tekom našega predsedovanja želimo skleniti razprave v svetu glede kompromisnega besedila. Če bo le mogoče, bomo začeli razpravljati tudi o predlogih sprememb Evropskega parlamenta. Zanimanjem bomo spremljali delo odborov v Evropskem parlamentu in upam, da bosta lahko obe instituciji dosegli dogovor ob prvem branju. Začeli smo tudi z razpravo o predlogu o medicirani krmi. Svet in predsedstvo želite nadaljevati z delom, tako da bi dosegli napredek, še posebej pri tehničnih vprašanjih, ki zadevajo ta dosje. Zaključil bi takole. Vsi smo sedaj pripravljeni na mesece trdega dela. Upam, da bomo lahko z vašo pomočjo dosegli dogovor pri številnih odprtih vprašanjih, da bomo delali z ramo obrami in si prizadevali za doseganje naših ciljev. Z naše strani vam lahko obljubim polno pripravljenost za sodelovanje z vami. Vsem nam želim produktivno, aktivno in uspešno predsedovanje. Veselim se konstruktivnih razprav med svetom in parlamentom na temo vseh vprašanj, ki sem jih eh, ravno kar obelodanil. Želimo zagotoviti produktivno ozračje dela med institucijami svetom, parlamentom in komisijo. Brez dvoma je, da bodo eh, takšna pogajanja obrodila marsikakšne sadove. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede vseh teh ciljev, pripravljen pa sem seveda odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. po ustaljeni praksi bomo zdaj nadaljevali z razpravo. Najprej dobijo besedo koordinatorji in sicer po dve minuti vsak. Najprej gospod Des, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vam, gospod minister Duklavs, za vašo prisotnost danes tu. Latvija je trenutno v ospredju v Evropski uniji. Na berlinskem velesejmu je Latvija odprla tako imenovani zeleni teden. Zdaj ste prevzeli tudi predsedovanje svetu, kar me zelo veseli. Prepričan sem, gospod minister, da boste vi skupaj eh, s kolegi predsedovanje svetu zelo kompetentno tudi opravili. Moram reči, da občudujem Latvijo in eh, baljske države glede tega, kar ste dosegli po tem, ko ste ponovno pridobili samostojnost. Dejstvo je, da so baljske države uredile svoje javne finance, kljub temu, da je po 25 letih eh, denarne unije v Evropski uniji v številnih državah monetarno pogorišče. Pripričan sem, da bomo skupaj zelo dobro sodelovali in eh, tu nimam nobenih pomislekov. Vem, da je bojkot Rusije eh, najbolj prizadel ravno balske države in eh, Finsko, sploh pridelovalce mleka. In moram reči, da mm, nekoliko mm, težko to razumem, da tako dolgo traja, da se kmetom zagotovi pomoč. Sploh glede na razmere v Rusiji. Mislim, da bi morali prizadeti in čim prej pomagati. No, ravno kar ste omenili, kakšne bodo ključne prioritete v prihodnem poletju. Zdaj, ali je treba kaj spremeniti, ali je treba kaj umakniti, o tem mislim, da se lahko pogovorimo. Kar zadeva parlament in kar zadeva mojo politično skupino, lahko povem, da nameravamo konstruktivno z vami sodelovati in eh, Želim vam, gospod Tuklavs in Latviji, kot državi čim več uspeha v imenu svoje politične skupine tekom eh, predsedovanja svetu v tem poletju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod De Castro. Hvala lepa, dobrodošel in hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo me veseli imeti možnost, da prisluhnem kmetijskemu ministru iz Latvije. To je država, ki ima premijeja, ki je tudi bivši kmetijski minister in zato pričakujemo šest intenzivnih mesecev na temo kmetijstva. Naj podarim samo dvoje. Prvič, to ste tudi vi omenjali, to je problem mleka, mlečnega sektorja. Kriza se poglablja in ne vidimo nikakršnih pozitivnih znakov na obzorju. Poleg ruskega embarga je treba podariti tudi naraščanje evropske, bistveno naraščanje evropske proizvodnje. V zadnji podatki kažejo na več pet odstotkov odstotkov, eh, medtem ko poraba upada. Od tod torej tudi upada tudi cena in zaradi tega številni obrati so na kolenih po celi Evropi. Zato menimo, da je treba eh, sprejeti določene pobude ravno na področju mleka. Večkrat smo prisluhnili komisarju Hoganu, ki je morda preveč optimističen v zvezi s to točko in nadajamo se, da bo latinsko predsedstvo nam pomagalo, da damo slišati naš glas v zvezi s tem problemom. Druga točka pa zadeva drugo pomembno, drug pomemben zakonodajni predlog, na katerem dela parlament. Vi ste tudi to omenili, to je eh, tema sadja in zelenjave in pa mleka v šolah. Eh, upamo, da bo eh, latvijsko predsedstvo lahko delalo na ravni sveta, zato da nekoliko spremeni zadržanje sveta, ki nasprotuje Evropskemu parlamentu v zvezi s tem. Želimo nadaljevati po poti soodločenja, kar zadeva ta zakonodajni predlog. Si ne želimo, da bi bil parlament izključen iz odločanja in zato upam, res upam, da bomo lahko računali na vaše predsedstvo, eh, zato da ne, se ne bomo odpovedali pomembni ulogi, ki jo ima Evropski parlament in ki jo tudi uveljavlja ravno preko tega poročila. Hvala lepa in veliko sreče za časa vašega predsedovanja. Hvala. Dziękuję pan poseł Wojciechowski. Hvala lepa, gospod Wojciechowski. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, Moram reči, da polagamo velike upe v lidovsko predsedstvo, ki delo prevzema v težkem času za evropsko kmetijstvo, še posebej za kmete v vzhodnem in srednjem delu Evropske unije. In eh, mislim, da je kar prav, da v takšnem obdobju prihaja do litovskega predsedovanja. Gre namreč za eno tistih držav, ki so jih najbolj prizadele posledice embarga na Rusijo, torej gre za neposredne sosede Rusije, Finska, Balske države, vključno z Latvijo in tudi Poljska. To so države, ki trpijo najhujše posledice tega embarga. No, o tem ste govorili in veseli me, da je to tudi ena ključnih tem latvijskega predsedstva, ampak zdaj so tu popolnoma nove okoliščine, namreč do nas pritekajo informacije, da Evropska komisija iz nerazumljivih vzrokov pristaja na bilateralne dvostranske poskuse odprave tega ambarga, saj eh, določene države članice, še posebej tiste večje, želijo na lasten račun doseči določene dogovore z Rusijo iz eh, naslova političnih in tudi gospodarskih interesov, pa je to vsekakor Rusiji pogodo, da razdvaja Evropo in to je tista velika naloga litovskega predsedstva in nas vseh, da ne dovolimo, da bi se Evropa razdarila v tej zadevi. Ali imamo enoten trg, ali smo enotna Evropska unija, ali pa nismo. Tako da, če so zdaj tu sankcije, če je tu embargo, potem eden za vse, vsi za enega. Če bomo to načelo prekršili, potem bomo izgubili tako gospodarsko kot politično. Tako da prosim, gospod minister, da kot predsedujoči svetu na področju kmetijstva to vprašanje obravnavate kot najpomembnejše, da bi storili vse, kar je potrebno na tem področju, ker ti nikako ne moramo dovoliti, da države članice, ne glede na interese, ne glede na razloge, z Rusijo govorijo individualno, bilateralno, eh, na mesto Evropske unije kot celote. Kajti, če to dovolimo, potem Evropska unija nima nobenega smisla. To je ključni problem tega predsedovanja in eh, to bomo vsekakor zelo budno nadzirali in vsekakor sem prepričan, da bomo tudi sodelovali na tem področju. Hvala lepa, gospod Rode. Mange tak for det, og eh, mange tak for præsentationen. Det er Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev. Kot danec sem vedno vesel, ko predsedstvo vodi ena od balskih držav. Želim vam veliko uspehov v naslednjih šestih mesecih. Izzivov je namreč veliko. Veseli me, da ste se dotaknili vprašanja poenostavitev smo namreč soočeni z razmerami na področju evropskega kmetijstva, ki so izjemno resne. To pomeni, da moramo biti zelo pazljivi, ko izvajamo, naprimer, reformo SKP. Pri tem ne smemo škodovati našemu kmetijstvu, ustvariti preveč bremen. Biti moramo izjemno pazljivi, kaj počnemo. Naprimer, kar zadeva izvajanje zelene komponente reforme SKP. Zanima me, če bo predsedstvo pripravilo seje sveta, ki bo govoril o teh zelenih vprašanjih. Ne želimo namreč, da zelene pobude privedejo do neenakih pogojev na tržišču, bodi si znotraj Evropske unije ali pa splošneje gledano. S tem bi namreč lahko škodovali kmetijstvu. Mislim, da bi moral biti svet eh, ministrov zelo pozoren na to. Enako velja za komisijo. Izvajanje je namreč bistvenega pomena. Dotaknil bi se še enega vprašanja, ki ga minister ni omenil in to je svežen za področje zraka gospa Rojtova je tista, ki pripravlja mnenje našega odbora na to temo. Opozoril bi na naslednje. Če si pogledamo, kako je strukturiran sveženo zraku, lahko vidimo, da ne bo pomagal podnebju. Ravno nasprotno. Konkurenčnost kmetijstva bo manjša v Evropski uniji, kar pomeni, da bomo spet imeli slabše tu, eh, pogoje tukaj pri nas. Sanra. Hvala lepa, gospa poslanka Sanra. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi gospodu ministru rada povedala in to v okviru prostotrgovinskih sporazumov naslednje. pred nekaj meseci smo v tem odboru obravnavali poročilo, ki pravi, da jo navadni eh, kmeti ne bodo ravno dobro odnesli zaradi tega sporazuma. Slabo bo vplival na eh, kmete na obeh straneh oceana. Drugič, govorili ste o konkurenčnosti. Glede na to, da toliko govorite o konkurenčnosti, me zanima, če lahko poveste, kako je ta povezana eh, s povečanjem števila delovnih mest in zaščito delovnih mest v tem eh, področju. In še zadnja točka, mlečni sektor. Vsi se zavedamo, da preživljamo zelo resno krizo v mlečnem sektorju. Ko bomo pomladi zaključili eh, sistemom kvot, bodo razmere še slabše. Pozivam vas k razpravam v svetu, revidirati je treba proizvodni sistem v mlečnem sektorju. Potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo zaščitili tako kmete, kot tudi državljane. Hvala lepa, gospod Hojslenke. Ja, hvala lepa, gospod ministr, v imenu skupine Zeleni bi vas tudi rad eh, toplo pozdravil. V petek smo že govorili na tako enem zelenem tednu, zato bi se kar takoj eh, lotil vsebine, ki me najbolj zanima, namreč eh, eko uredba. Komisija je predstavila uredbo, ki ni ravno najbolj izvedljiva ki zahteva številne spremembe, zdaj pa je komisija rekla, da želi v šestih mesecih zadevo spraviti eh, skozi. Lahko samo povem, da smo mnenja, da je tu treba dati prednost natančnosti pred eh, hitrostjo. In eh, mislim, da bi bilo morda celo lažje, če bi komisija predstavila čisto novo eko uredbo, ampak dejstvo je, da vsekakor moramo te zadeve čimprej rešiti. Pri tematiki mleka se lahko samo strinjam s kolegi, to mislim, da je vsekakor premalo to, kar imamo zdaj pred seboj kot podlago za razpravo. Drugega odgovora, kot da moramo iskati nove trge, zaenkrat ni. Dejstvo pa je, da moramo najti tudi druge odgovore, tudi tiste ne najbolj priljubljene. Eh, in eh, ne smemo se izogibati tem razpravam in čakati, dokler ne bo cena mleka 20 centov. Ne, zdaj je treba začeti. In eh, vem, da se predsedstvo zelo resno s tem ukvarja, imamo pa tudi veliko drugih tem eh, Junkerjev investicijski načrt, naprimer. Mislim, da moramo tudi pri tem področju biti pazljivi, da ne bo podeželje popolnoma izpadlo iz igre. Podeželje ima velik potencial ustvarjanja delovnih mest in mislim, da je to treba vključiti v ta program in eh, mislim, da tu lahko tudi ponudimo pomembne odgovore. Vsi skupaj smo še kako občutljivi na vprašanje bega ljudi z podeželja in to mislim, da je tudi nekaj, kjer bi se moral Junkerov program ukvarjati s to problematiko. Potem te tip, tisti, ki kritično gledajo to, da se nalotevamo tega ne vem kako euforično in dejstvo je, da male države, kmetijstvo v malih evropskih državah nikakor ne bodo pridobila od tega, tako da mislim, da je treba unesti tudi nekaj eh, kritičnih eh, misli v to razpravo, da ne bodo vsi ne vem kako euforično gledali na ta sporazum in da ne bo na koncu kmetijstvo izgubilo. Hvala lepa, gospod Agnew. Lep dober dan, gospod minister. Ko minister za kmetijstvo iz majhne države prevzame predsedovanje, rad povem, da nekatere države na področju kmetijstva zaposlujejo veliko ljudi, naprimer Združeno kraljestvo. Eden izmed prvih izzivov, s katerimi se boste soočili, je zakonodaja o ekološki pridelavi, ker mora biti kmetija bodi si celotna ekološka ali pa neekološka. Pri nas imamo kmetije, ki zauzemajo 400 hektarov in uh, so morali zmanjšati ekološko pridelavo. Sedaj pa bodo bodi si morale izbrati možno 400 hektarov ekološke pridelave, bodi si bodo eh, prižgale eh, ekološki pridelavi rdečo luč. In to moramo spremeniti. To bo uničilo ekološko pridelavo. Tudi predlog, da bi morali ekološki pridelovalci uporabljati zgolj ekološka semena. To je nepraktično. Ni pomembno, če eh, semena niso ekološka Pomembno je, da je pridelava ekološka in mislim, da se boste z mano strinjali. Cene mleka rasejo in padajo. Preveč je volatilnosti. In to moramo odpraviti. Podobno se je zgodilo tudi pri uh, žitih. Nekateri pravijo, da je takšen sistem nespremljiv, ampak po mojem mnenju uh, moramo zagotoviti boljši sistem. Omenili ste tudi gozdarstvo, o tem smo se pogovarjali danes do povdan. Evropska unija nima besede na področju gozdarstva, kljub temu, da poskuša vedno bolj eh, nadzorovati tudi britanske gozdove. Na področju eh, medicirane krme imamo dober sistem, pri nas v Združenem kraljestvu tako da nočem, da se v to posega. Hvala, gospa Kanjete, ena minuta. Eh, Ministr Kungs, man ir liels prieks jūs apsveikt šeit. Uh, Najlepša hvala za besedo. Gospod minister, v veselje mi je, da vas lahko pozdravim tukaj v odboru za kmetijstvo. Rada bi se dotaknila razmer na področju mlečnega sektorja. Evropska komisija je dala oziroma omogočila pomoč uh, nekaterim državam, ki so bile predmet ruskega embarga. Zanima me, kakšne rešitve na evropski ravni bi lahko sprejeli na področju mlečnega sektorja. Glede na to, da je ruski trg pod ključem. Bliža se tudi 1. april, ko bodo odpravljene mlečne kvote. Kako bo to vplivalo na dinamiko cen na tem področju? In ko je pa posel Kužnjuk? Hvala lepa, gospod Kužmek. Hvala lepa, gospod eh, minister. Hotel sem vas poprašati po zelo težkih eh, razmerah na trgu mleka. Vemo, da marca ugasnajo mlečne kvote. Obenem so države Evropske unije obremenjene z visokimi kaznimi. Zanima me, ali ste pripravljeni na tem področju kaj storiti, kaj ti posledice ruskega embarga pomenijo pomembno znižanje eh, cen. In zato mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da so države blizu eh, Rusije najbolj na udaru. In uh, največje posledice bodo potem z umikom kvot. In zanima me, ali lahko latvijsko predsedstvo naredi kaj, karkoli pozitivnega tudi za polske kmete. Hvala lepa, gospod Hajtoma. Hvala, predsednik. Hvala lepa, minister, za vašo navzočnost pred tem odborom. Imam podobne skrbi kot eh, gospod Egnjo glede ekološkega kmetovanja v dokumentu je zapisano, da če ne bo prišlo do soglasja v naslednjih šestih mesecih, bo potem predlog umaknjen in ga bo komisija nadomestila z novim eh, predlogom. Vi ste rekli, da samo dvakrat eh, se boste o te pogovarjali na svetu 16. marca in 11. maja. Mislite, da je dovolj se pogovarjati o teh eh, zelo tehtnih problematikah, ki zadevajo naprimer uporabo ali neuporabo ekoloških so sestavin v krmi in eh, tudi eh, nekaterih drugih vidikih, ki zadevajo tudi delegirana pooblastila. Eh, ali bo to dovolj ali bo se dovolj časa posvetili vsem tem vprašanjem? Hvala lepa. Dziękuję, pan poseł Rope. Hvala lepa, gospod Rope. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, sveikinu aš jūs čia pas mus. Hvala lepa. Eh, čestitamo eh, ministru eh, in se mu zahvaljujemo za prisotnost tu pred nami. Želimo vaši državi čim več uspeha in da izpolnite cilje, ki ste si jih zadali za to šestmesečno obdobje. Torej, vi ste omenjali konkurenčnost med svojimi prednostnimi nalogami, kar je izredno pomembno dan danes. Konkurenčnost zagotavlja trajnostni razvoj kmetijstva, ampak vse je odvisno odvisno od tega, eh, v kolikšni meri naši, naši, eh, naša kmetijska gospodarstva bodo zaslužila. Eh, podpora ni dovolj in to tudi ne bo zagotovilo konkurenčnosti. Poleg tega kmetijske organizacije niso dovolj dobro razvite v naši državi, naprimer. In celotna veriga deluje. Celotna veriga ne deluje primerno. Torej, kaj nameravate storiti za časa vašega predsedovanja? Hvala na tem področju. Lala. Hvala, gospa Müller. Spoštovani gospod minister, ste po poklicu gozdarski inženir. Danes smo veliko govorili o gozdarski strategiji Evropske unije in zato me zanima, kako vi vidite ta dokument eh, komisije, kakšno je vaše stališče do tega, kajti v Evropi imamo 3,5 milijona delovnih mest na področju gozdarstva, eh, skupno imamo 16 milijonov zasebnih lastnikov gozdov, ki jih velja zaščititi in rada bi vas opozorila na to, da nimamo oziroma ne želimo tu uveljavljati kakršnih koli zavezujočih dokumentov. In pomembno je, da nas tu podprete zelo odločno in da tudi zagotovimo, da bo ta prvotni dokument komisije dejansko tudi obravnavan. Hvala, gospod Kalinovski. Hvala, gospod minister. Tudi jaz bi rad vprašal, kakšna je vaša ocena glede solidarnosti EU v zvezi z ruskim embargom. EU se je dogovorila z Rusijo in eh, je državam članicam dovolila podpisovanje neposrednih sporazumov. No, obenem pa je komisija pozvala države članice, da naj z dvostranskimi pogovori ne moti in uh, povzroča težav pri dogovarjanju za Rusijo. Tako da se mi zdi, da bo uh, ruski pogled tu prevladal, kar zadeva. določene tudi bolezni pri živalih, tako da bi res eh, prosil za vaš eh, razmislek s tem v zvezi. Hvala, gospod Karti. Hvala lepa, dobrodošli minister. Želel sem eh, postaviti vprašanje glede mlečnega sektorja, ampak že nekaj vprašanj je bilo postavljenih, zato imam splošno vprašanje. Vi ste govorili o potrebi po tem, da se osredotočimo na spodbojanje konkurenčnosti kmetijstva To je stvar, ki se redno ponavlja v vseh eh, govorih, s tem se lahko samo strinjamo, ampak se sprašujem, kako gledate na vlogo sveta pri uravnoteženju tega z potrebo potem, da zaščitimo tudi mrežo eh, kmet, kmečkih družin. Konkurenčnost včasih pomeni to, da proizvajamo po čim nižji ceni. In mi smo odbor za kmetijstvo, smo tudi odbor za razvoj podeželja in torej tega ne moramo ohraniti brez ustrezne mreže kmečkih družin. Torej, sprašujem se, ali mislite oblikovati kakšen predlog za časa vašega predsedovanja za podporo kmečkih družin v naslednjih mesecih. Hvala. Dziękuję, pan poseł Zullo. Hvala, gospod Zullo. Dobar dan, minister. Jaz se pridružujem skrbem kolegov v zvezi z uredbo o um, ekološkem kmetijstvu in upam, da to, kar ste povedali v zvezi s tem, da bo tudi učinkovito izpeljano in uh, se veselim, da smo posvetili pozornost, da boste posvetili pozornost sadju in mleku v šolah. To je vzgojni program, ki bo oblikoval tudi pogled mladih na uh, kmetijski svet v Evropi. Um, postavljam vam dve vprašanje in sicer E, prvo vprašanje v zvezi z uredbo o zdravstvu živali, ki ste ga tudi prej e, omenjali. V tej uredbi je govor tudi o vidiku dobrega počutja živali. E, to je, v zvezi s tem pa je parlament izrazil odločno stališče, zato vas sprašujem in vas pozivam k temu, da upoštevate tudi dobro počutje živali, kar je povezano z zdravjem živali. In vas sprašujem potem, kako, kakšno stališče, kakšno zadržanje imate do tega kot svet, potem pa še nekaj v zvezi z Rusijo trgovskim embargom. Vi ste govorili o ukrepih za iskanje novih trgov in o podpornih ukrepih. To so seveda določene rešitve, ampak ruski embargo je izpostavil tudi e, dejstvo, da obstaja neka nelojajena konkurenca med evropskimi državami članicami. Namesto, da bi iskali zunaj Evrope, zakaj ne poskusimo ciljati na boljšo notranje načrtovanje. Hvala gospa dodds Uh, Hvala lepa, gospod uh, predsednik, gospod minister. Zelo ste dobrodošli tukaj na odboru danes. Uh, v vaši predstavitvi mislim, da ugotavljamo, da naprimer mlečni proizvajalci na Irskem in na splošnem mlečni sektor po celi Evropi bo nekoliko razočaran nad vašim zadržanjem pri katerem bolj eh, nekako čakate in gledate, kaj se bo dogodilo. 20 eh, centov prejemajo proizvajalci za proizvodnjo mleka, to je bistveno izpod proizvodnje, proizvodnih stroškov na severnem Irskem in eh, kar zadeva tudi evropsko poprečje. Ni videti, da bi cene lahko dosegle sprejemljivo raven, čeprav je prišlo do majhnega porastka. In eh, torej mi smo zelo razočarani nad vašim zadržanjem, ki eh, temeli bolj na čakanju. Eh, zato, da zagotovimo konkurenčnost za evropsko kmetijstvo, bi morali zasledovati tudi skupne cilje trajnostnega razvoja in spodbojanja proizvodnosti. Glede na današnje razmere, kjer eh, evropska mlečna proizvodnja bo izgubila pomemben delež eh, svetovne, svetovne proizvodnje zaradi eh, pomankanja ustreznega delovanja sveta in komisije. Hvala lepa, gospod Andrew. Merci à vous, monsieur le ministre, de votre présence et de votre présentation. Hvala, eh, predsednik, hvala lepa, minister. Eh, zahvaljujem se vam za predstavitev in moram izraziti zaskrbljenost nad eh, krizo mlečnega sektorja. Rekli ste, da boste spremljali razvoj trga, ampak vsem tako kot kolegi na pomen in nad, vsem na resnosti te krizi. Kriza je res izredno huda in ne smemo se osredotočiti samo na trajanje, ampak ampak recimo kriza, ki zadeva naprimer um, sektor mesa, potem uh, se razširi tudi na vse ostale panoge. Zato moramo spremljati vse to, pa čeprav nekateri menijo, da kriza uh, je že dosegla svoj višek. In uh, sicer bi vas vprašal tudi, uh, kaj menite, kako naj postopamo v zvezi z zakonodajnimi predlogi, v zvezi z ekološkim kvetovanjem in pa razdeljevanje sadja in uh, zelenjave in mleka poteka v šolah. Moramo pri tem seveda spoštovati vse zaveze, ki smo jih že sprejeli in to mora soviti tudi komisija in na svet. Hvala. Ja, danke. Hvala lepa, predsednik, eh, gospod eh, minister, tako kot mnogi drugi kolegi, tudi jaz moram se pregovoriti o mleku. Trenutno doživljamo konjunkturno krizo, ki je izredno huda. Eh, prišlo, je, prišlo bo tudi do umika kvot, kar bo predpostavljalo tudi strukturno krizo, predvsem v mm, regijah, ki doživljajo večje težave. Komisija je dala opraviti določene študije, iz katerih izhaja izhaja, da eh, nekatera področja, predvsem bolj obrobna in hribovita območja, bodo hudo prizadeta eh, z prenehanjem veljavnosti sistema mlečnih kvot. Eh, trenutno je videti, kot da ni drugih alternativ. Približujemo se končnemu izteku tega sistema in bomo morali počakati in videti, kaj se bo dogodilo. Ampak zgleda, da je to najslabša možnost za kmetovalce. Zato se sprašujem, ali bi morda vaše predsedstvo lahko lahko sprožilo kakšno pobudo, predvsem zato, da bi pomagali bolj zapostavljenim območjem in hribovitim območjem. Poleg tega pa. Mislim, eh, da se moram spomniti tudi na to, kar je povedal kolega Egnjo. Morda bi lahko poskusili eh, razmisliti tudi o novih možnostih. Eh, cene, kmetijske cene zelo nihajo, predvsem mlečne cene. Zato morda bi lahko tudi razmislili o neki pomoči in podpori iz trga izvedenih finančnih instrumentov. Morda bi lahko razmislili tudi o takih aspektih. Hvala. Gracias, presidente. Dale la bienvenida. Hvala lepa, predsednik. Eh, in eh, naj izrečem dobrodošljico latvijskemu ministru. Eh, želim vam veliko uspeha za časa vašega semestra. In Um, ugotavljam, da je latvijsko predsedstvo izpostavilo um, med svojimi prinosnimi nalogami predvsem konkurenčnost kmetijstva, ampak primirno bi bilo, ko bi uh, prišlo do um, večje proaktivnosti tako strani komisije kot tudi strani sveta, um, ker se moramo zavedati konkretnih razmer v uh, prehranski verigi. Imamo neko volatilnost cen, velika nihanja in to zelo močno vpliva na sistem, kmetijski eh, sistem. Zato bi bilo potrebno ukreniti, nekaj ukreniti. Skrbi me tudi čezatlantski eh, pakt, pogodba. Moramo zagotoviti ustrezno eh, zaščito za evropsko kmetijstvo, predvsem, ker ni dovolj, postopek ni dovolj pregleden. Hvala. Uh, minister. Pod minister, v prejšnjem parlamentarnem sklicu sem bil poročevalec za ponostavitev skupne kmetijske politike. Poročilo je bilo deležno skoraj soglasne podpore v parlamentu in svetu. Nažalost pa reforma SKP-ja, ki je pred nami zdaj, je veliko bolj zapletena in ne eh, predstavlja ponostavitve prejšnjih politik. Zato uh, bi rad slišal od vas in od komisarja Hogana nekaj vzvedenja zavezi o uh, večji poenostavitvi SKP-ja. Ne moramo samo govoriti o poenostavitvi, potrebujemo konkretna dejanja. Dovolite, da vam dam primer. Uh, torej, uh, pravilo o, o treh uh, kulturah, to je uh, po nepotrebnem uh, zbirokratiziran postopek in ki je tudi predrag. Nekatere uh, tudi pravila za ozelenitev kmetijstva so ravno tako prezapletene in uh, jih eh, kmete, kmetovalce ne seznanjamo ustrezno s temi pravili in torej minister, ali nam lahko zagotovite, da za časa vašega predsedovanja vi boste zagotovili pravo ponostavitev in ne samo nekih, nekih lepih besed. Hvala lepa, predsednik, gospod minister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 slišal, kaj boste konkretno storili za to, da se bomo postavili po robu eh, krizi, ki bo nastala iz ruskega embarga oziroma iz umika eh, sistema mlečnih kvot. Ruski embargo ne bo izglini, izginil. Tudi iz razgovorov na ministerski ravni je očitno, da bomo morali še eh, se soočati s tem. In, a, a, kako se eh, bomo o tem pogovarjali na ravni komisije sveta in tudi znotraj našega parlamentarnega odbora. V tem trenutku nimamo v rokah še nič konkretnega. Hvala. Hvala lepa, eh, predsednik in eh, dober dan, gospod minister. Torej, v zastopstvo strank, živalske stranke. Uh, upam, da ne boste izgubili spred oči tudi zdravja živali uh, v času vašega predsedovanja. V mislih imam konkretno, naprimer, prevoz živali. Pred nedavnim na nizozemskem minist, danski, nemški uh, minister za kmetijstvo sta uh, izjavila, da bi želela skrčiti čas prevoza živali na 8 ur, na ne več kot 8 ur. Želel uh, bi vedeti, kako boste postopali in potem vprašanje konkurenčnosti. Številni kolegi so že govorili o tem. Rada bi uh, slišala, kaj menite eh, tudi o uh, valjenih jajcih iz Ukrajine, ki se znajdejo v Evropi. Eh, kaj pa še eh, sporazum TTIP in nekateri drugi? Ali ste pripravljeni zagotoviti, da bodo pravila spoštovali tudi tisti, ki nam, eh, nam dobavljajo določene proizvode? Delegir monsieur le président bonjour monsieur le ministre voilà predsednik dober dan gospod minister tako kot nekateri kolegi bi želela ustrajati na neki posebni točki kajti menim da v evropski v evropski družbi kjer je dan danes zdravje otroka a, pod a, udarom zaradi vedno večje debelosti pretirane debelosti program za a, sadje in zelenjavo v šolah in tudi program za mleko v šolah mora biti ena od naših prednostnih nalog. Hvala. Hvala lepa, gospa McGuinness. Hvala lepa, predsednik in eh, dobrodošli, gospod minister. Eh, verjetno sem se vam pridružila ravno, ko ste podajali svojo predstavitev. Ne vem, eh, če bomo, sicer popolne bomo govorili tudi o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski dobavni verigi. To je prioritetna točka na našem dnevnem redu in sem zadovoljna, da ste vi danes tu v zastopstvo sveta, kajti različne države članice imajo različne pristope k tempu. Ali bo svet poskušal doseči večjo uskladitev na ravni Evropske unije, raje kot da bi ohranili tak individualne nacionalne pristope. Hvala. Žinkuje pa posel Jar. Hvala, gospod Jar. Hvala lepa, gospod ministr. Tri kratke pripombe k vprašanjem mojih kolegov. Najprej mleko in proizvodna mleka v območjih z omenjenimi dejavniki. Ravno na teh območjih je pomembno, da se uporabi tudi steber za podeželje iz SKP. Mislim, da bi tu lahko dali na voljo nekaj več sredstev. Sicer zato, ker tam proizvajajo pod posebnimi pogoji. Potem eh, odprava birokracije in birokratskih ovir. Številni so o tem govorili, To bi vas prosil za podporo, še posebej, ko gre za šolsko mleko in eh, šolsko sadje, da bomo lahko tam sprejeli nove predpise, ki bodo tudi v praksi izvedljivi. Vsi so za, ampak dejstvo je, da mora biti zadeva pripravljena tako, da bo tudi dejansko izvedljiva. No in potem še odprava birokratskih ovir na splošno. Eh, naš odbor je vse ministre eh, že pozval k temu, da sodelujejo pri odpravi birokracije. Mislim, da ne bo treba to učiti s kladivom, predsednik. Hvala lepa, naslednji. Euh, Dobrodošli, gospod minister. Veliko je že bilo rečenega v zvezi z mlekom. Eh, ali ne mislite, da svet in komisija bi uh, morala uh, biti bolj aktivna, ker zadeva spremljanje izvoza z uh, uh, zaprtjem ruskih meja. Čas teče, ampak nimamo pravih političnih alternativ. Torej, zato, da stvar nekako deblokiramo, morda bi mor lahko uh, poskusili najte, najti možnosti v Aziji, ampak tam imamo kar nekaj konkurentov in naša podjetja pa strani komisije ni niso deležne prave podpore in ne vedo, kako ne se podajo na te alternativne trge za našo proizvodnjo, ki so konec koncev edina možna rešito za, um, za to, da najdemo izhod za evropsko proizvodnjo. Hvala. Hvala lepa. S tem smo, mislim, da prisluhnili vsem poslancem, ki so se prijavili k besedi, tako da mislim, da lahko, gospod ministr, prejdemo na vaše odgovore. Torej, gospod predsedujoči svete, gospod minister, izvolite, beseda je vaša. Paldies augsti godātie deputāte kungi par jūsu jautājumiem. Hvala lepa, člani in članice tega odbora, hvala lepa za vaša vprašanja. Moram povedati, da smo pričakovali to vrstne vprašanja. Spregovorili ste o mlečnem sektorju, o splošnih eh, kmetijskih politikah, o mleku v šolah, o sadju in zelenjavah v šolah, o ekološkem eh, kmetijstvu o teh vprašanjih smo razmišljali še sploh preden bi pričeli z obdobjem šestmesečnega predsedovanja in moram reči da vsi ti cilji eh, bodo doseženi upamo tako kot smo načrtovali in eh, to zato ker ne samo da predsedstvo sprejema določene odločitve ampak eh, kot dobro veste bom poskusil odgovoriti, eh, odgovoriti na vaše vprašanja z našega zornega kota in ob upoštevanju naših namer, ampak eh, naj povem, da bom združil po sklopih eh, ta vaša vprašanja, nekatera se namreč prekrivajo in zadevajo eh, kar nekaj različnih tematik. Und da sagt man es hat Bildes, es gibt ja zu Jungs äh, eh, Najprej naj se lotim treh sklopov vprašanj. Prvič glede mleka, eh, scheme za mleko eh, in sadje v šolah. Latvijsko predsedstvo soglaša z Evropskim parlamentom glede tega, da je to vprašanje, eh, ki je bistvenega pomena, pri čemer moramo zabeležiti napredek, ne potrebujemo zapletenih evalvacij programa in novih programov, kajti to je uredba, ki učinkovito deluje v Evropski uniji, to že nekaj let. Zato pozivam komisijo naj izvede ukrepe, ki jih načrtuje in sicer na tak način, da ne bo posegala v splošno čas, časovnico, tako da bomo lahko uh, napredovali v smeri uh, hitrega sporazuma. Kar pa zadeva ekološko kmetovanje, naj povem, da na seji eh, kmetijskega sveta maja je bil dosežen splošen dogovor in pričakujem, da bo komisija tudi pripravljena sodelovati in da bo dovolj prožna in to je res bistvenega pomena za države članice. Sicer pa ugotavljamo, da se je treba večkrat lotiti z izredno tehničnimi vprašanji, ki so ključnega pomena za vse države članice. Naš eh, splošni pristop eh, do SKP-ja in poenostavljanja eh, skupne kmetijske politike torej je naslednja. Zavedam se, da je to vprašanje izredno pomembno za naše predsedstvo in je zelo pomembno vprašanje za vse države nasploh. In torej tudi z tega zornega kota pričakujemo, da bo komisija konstruktivna, da bo pripravljena na sodelovanje glede eh, najbolj ključnih vprašanj, glede katerih eh, sklepi eh, sveta z prejšnjega maja morajo biti izpolnjeni. To je izredno pomembno, kajti svet načrtuje, da, se, da namenimo pozornost na delegirane akte, ki so potrebni za izvajanje skupne kmetijske politike. to so. Uh, to je bilo nekaj kratkih komentarjev glede tega, kako uh, želimo pristopati do komisije in kako jih pozvati k temu, da delujejo in sodelujejo na teh izredno pomembnih točkah. Zdaj pa naj nadaljujem z odgovorom za gospoda Desa, ki ga že dolgo poznam. Dolgo se poznava, večkrat sva se pogovarjala o kmetijskih vprašanjih. Želel bi dejati, da bo predsedstvo odločno in tesno spremljalo razmere na tem področju. Veliko pozornost bomo namenili tržnim trendom in vam lahko zagotovim, da bomo nemudoma sprožili razgovore v svetu, če se bo izkazalo, da so take razprave res potrebne. In Baltske države Latvija, Estonija in Litva, tako kot tudi Finska, so države, ki eh, jih je eh, ruski embargo eh, zelo hudo prizadel.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 se razmere razlikujejo od države do države, tudi posledice ruskega embarga so lahko različne. In ko je svet razvil te razgovore, eh, moram reči, da eh, smo ugotavljali, da razgovori niso potekali tako homogeno. Svet je sprejel izjemne ukrepe, morali smo preštudirati trg, ugotoviti, kam smo usmirjeni in v naslednjih mesecih po uvedbi embarga je bilo težko napovedati, kam eh, bodo, kako se bodo stvari razvijale. Zdaj pa naj odgovorim na vprašanje gospoda De Castra. Tudi vi ste spregovorili o mlečnem sektorju. To, kar sem povedal v svojih uvodnih besedah in tega ne bom ponavljal, ampak samo naj dodam, da novembra smo se pogovarjali o polskem predlogu o mlečnem eh, sektorju in o perspektivah za ta sektor. Potekale so torej razgovori o možnosti, da bi dovolili državam članicam, da a, eh, povrnejo. A, eh, kazni, če presežejo mlečne kvote in da to porazdelijo skozi naslednja leta, ne da bi zahtevali izplačila kazni eh, v enem samem eh, eh, obroku. Nākošā reize, kad mēs šo jautājumu apspriežam, uh, uh, o tej temi. Naj povem, da smo sicer vključili to temo tudi na dnevni red prvega, prvega zasedanja eh, ministerskega sveta 26. januarja in prepričan sem, da bo to spodbudilo eh, zelo resno razpravo v zvezi z mlečnim sektorjem, v zvezi s trgom, v zvezi z ruskim embargom in njegovimi posledicami. Sveda ne moramo eh, že vnaprej napovedati, katere bodo posledice in zaključki. O tem bomo lahko poročali šele po zaključku zasedanja. Ja, un šeit var būt vēl kopā. Es gan at. Na to pa v povezavi z mlečnim sektorjem in naj se oprostim svojim kolegom, eh, sicer eh, ne moram se zdaj spomniti čisto vseh imen eh, članov in članic, ki so omenjali ta vidik, ampak polski kolega je omenjal eh, tudi eh, ruski embargo. Gospod Kalinovski iz Polske je spregovoril o nekem poenotenem eh, pristopu, poenoteni fronti, zato da se zoprstavimo ruskemu embargo, ki, priza, ki prizadane vse trge. Trenutno torej vodimo ministerski svet in tudi mi verjamemo v moč enotnega nastopa ne moramo si dovoliti, da bi posamezne države iskale bilateralne možnosti za to, da bi lahko odprle ruski trg za določene proizvode. Z zornega kota predsedstva to vrstnega pristopa in možnosti za držanje ne bomo podprli. Nākošais jautājums par kopējās lauksaimniecības. Pēdējā vprašanja, ki naj se ga lotim, je ponestavitev uh, skupne kmetijske politike. Tudi sem že obrazložil, kater je naš pristop do tega. Povedal sem, da bomo eh, razmislili o določenih pobudah in bomo razmislili o usmeritvah, jih, za katere se je treba odločiti pri tem. Ta je spej, protams glede na priložnosti in možnosti bomo komisiji uh, dali jasen signal in znak o tem, katera so tista področja, ki jih je treba najbolj nujno poenostaviti v čim krajšem času. To bo nedvomno tema, o kateri bodo razpravljali nacionalni ministri. Prepričan sem, da komisija se zaveda pomembnosti tega vprašanja in si osebno nadejam, da bo komisija fleksibilna in da bo gledala v prihodnost in da bo potem delovala konstruktivno.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 se navezuje torej na dodatne ukrepe in morebitne napake, da lahko tudi pride, če se bo upravno breme tudi povečalo. Kaj ti to bi lahko pripeljalo do negativnega učinka? Spominjam se, da svoj čas, ko smo začeli govoriti o ukrepih za ozelenitev kmetijstva, sem se pogovarjal z gospodom Desom o teh vidikih in eh, mu lahko zagotovim, da je moje osem, se moje osebno mnenje ni spremenilo v zvezi s tem. Zdaj pa smo država, ki predseduje ministerskemu svetu in moramo torej delovati skladno s tem, s to odgovornostjo. To pomeni, da se moramo najprej o tem pogovoriti z vsemi kolegi. Poskusil bom jim dokazati, da morajo biti, ti, morajo biti te odločitve razumne, ne smejo ustvarjati dodatnega bremena za naše kmetovalce. Ne vem, če bom pri tem uspešen, o tem bomo lahko govorili storili pravočasno, ampak prav gotovo ne gre za predolgo obdobje, eh, glede na to, da traja eh, semester eh, dejansko samo šest mesecev. Še naslednje vprašanje, vprašanje o podnebnih spremembah in o vprašanju podnebja. Svet um, meni, že smo imeli to razpravo, moram eh, dodati, da eh, reforma SKP-ja zagotavlja določen doprinos eh, za protiukrepanje proti podnebnim spremembam. V eh, razpravah so ministri jasno iz, izrazili tudi stališča svojih, eh, svojega kmetijskega sektorja in so povdarili, da, ti, da te ukrepe je treba sprejemati hkrati eh, z drugimi ukrepi, ki naj upoštevajo tudi skrbi eh, v zvezi s tem, kako bodo, bo vse to vplivalo na kmetijstvo, ne glede na to, če gre za velike ali mali kmete. Preden spre, prejmemo imamo tehnične predloge o podrobnosti, kako bo prišlo do teh ukrepov, kaj bomo načrtovali. Preden nimamo v rokah vsega tega, bi bilo preuranjeno karkoli povedati in izjaviti. Ko bomo razpolagali s temi podrobnostmi, bomo prisluhnili stališčem vseh držav članic in bomo poskusili najti nek razumen kompromis in zabeležiti napredek. Svet je pripravljen nadaljevati te razprave in nažalost pa vam ne moram eh, zagotoviti nikakršnih dodatnih podrobnosti in tudi ne moram ničesar obljubiti. Haslinga Kongs, Runaje. Gospod Haslinga je govoril tudi o biokmetijstvu in eh, zastavil tudi nekaj vprašanj s tem v zvezi. Številni ministri iz držav članic so prvotno izrazili pomisleke, da predlog komisije lahko povzroči določene težave bio kmetijstvu. No, potem je bilo še pod italijanskim predsedstvom dosežnega kar nekaj napredka. O celotnem besedilu je bilo govora z tehničnega vidika in rešili smo kar nekaj delikatnih zadev. Svet zelo dobro ve, katera vprašanja so še vedno odprta in eh, katera bodo zahtevala več časa. In to so točno tiste, ki ste jih omenili vi. Zdaj, razdelitev posamezne kmetije na dele za biološko pridelavo in tiste dele, ki niso namenjeni biološki pridelavi, tu je treba najti rešitve ki bodo prave. In treba je najti možnosti za to, da kmetija izvaja delno biološko pridelavo, delno pa ne. To je koncept, ki ga je še treba sicer eh, opredeliti, ampak splošen trend gre nekako v to smer. Tako da upam, da bomo s tem odpravili vaše pomisleke in skrbi in da to ne bo tako zelo pomeno vprašanje, ne za majhne, ne za velike kmetije. Ne, ne.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 predvsem tistih, pri katerih zaenkrat saj nismo dosegli še nobenega napredka. To so torej tiste vprašanja, o katerih bomo tudi mi govorili v stikih s komisijo. Omenjal sem že biokmetijstvo in eh, moram reči, da ne vem, ali bomo tu uspešni, ne vem. kako zelo uspešni bomo, vsekakor pa nameravamo nadaljevati z razpravo. Odprta vprašanja mislim, da bodo zahtevala več časa. Tu imam predvsem v mislih vprašanja vezana na nedovoljene proizvode in na ravni ostankov določenih snovi. Pridelovalci in eh, rejci so z nami stopili v stik v preteklih tednih s tem v zvezi in eh, komisija bo morala te zadeve ustrezno vrednotiti. Da bo torej raven ostankov osnovi v teh nedovoljnih proizvodih predmet razprave, kajti vemo vsi, da mejna vrednost ne more biti nič, ker vsi vemo, kaj bi to pomenilo. Skratka, tega vprašanja se moramo lotiti in to odgovorno. Tako da stopili bomo v stik s komisijo in uh, upamo, da bo komisija uspela v relativno kratkem času zadeve tudi popeljati naprej. Poštevajoč dejstvo, da smo na svetu za kmetijstvo 15. decembra izrazili podporo nadaljevanju dela na tem predlogu, bomo seveda poskušali doseči dogovor o splošnem pristopu in upam, da bomo še pred koncem našega mandata uspeli doseči konkretne rezultate. Mm. Tālāk gribētu atbildēt uz jautājumu par trānu. Tako zdaj pa mi dovolite, da se dotaknem še vprašanja sporozuma TTIP. In uh, pogajanj vezanih na ta sporozum. Izraženih je bilo že nekaj pomislekov, kar zadeva posledice tega sporazuma za kmete, za proizvajalce, za podjetja in jasno je, da ne moremo reči, da ta sporazum ne ponuja novih priložnosti za novo evropsko gospodarsko rast. Ampak dogovorili smo se tudi s tistimi, ki so izrazili kar nekaj pomislekov okrog eh, tega sporazuma. Dejstvo je, da so določene tveganja pri tem sporazumu, še posebej, kar zadeva kmete. In zato zelo skrbno spremljamo in ocenjujemo določena vprašanja, sploh kar zadeva varno prehrano in eh, določene eh, druge elemente in ne vem, ali lahko računamo na bistveno spremembo stališča sveta glede sporazuma TTIP. Nisem še srečal kolega, ki bi dejal, da želi spremeniti svoje stališče s tem v zvezi. Zato so zahteve, ki smo jih postavili za podpis tega sporazuma, zahteve, ki se nam zdijo ustrezne za zagotavljanje varnosti za ljudi in eh, tudi zagotavljanje varne prehrane. Zdaj, glede gozdov in gozdarstva. Gospa Müller je spraševala potem. Vemo, da nimamo enotne politike gozdarstva in gospodarjenja z gozdovi v Evropi. Imamo države, ki imajo sicer razvojne strategije za gozdove, Eh, države, ki imajo strategije za zagotavljanje dolgoročne perspektive za svoje gozdove. Ne moram reči, da vas bomo mi naučili gozdarstva tekom našega predsedovanja, ne. Treba je upoštevati dejstvo, da sodelujemo tudi na ravni OZN v pomembnem mednarodnem forumu z področja gozdarstva in upravljanja z gozdovi, zato bomo tu poskušali najti enotni jezik, ker zadeva politiko gozdarstva in eh, pri teh pogovorih bom skušal na podlagi slišanih eh, stališč izoblikovati poročilo za OZN. Vsekakor vam eh, ne želimo usiljevati načina gospodarjenja z gozdovi, to, to nikakor ne. No, potem je bilo tu še vprašanje v zvezi z malimi družinskimi kmetijami in kako lahko SKP vpliva na te male družinske kmetije ali jim celo škoduje in zmanjša njihovo konkurenčnost. Jaz sem mnenja, da bo na to temo treba imeti razpravo in eh, sam osebno in uh, moji kolegi, nismo mnenja, da bi morali kakorkoli ogrožati konkurenčnost malih kmetij, nikakor ne. S kolegi bomo obravnavali to vprašanje in mislim, da je še kako pomembno, da okrepimo konkurenčnost malih kmetij. Danes eh, vam ne morem tu postreči seznamom konkretnih ukrepov, kako naj bi se vse skupaj izvedlo. Sem pa prepričan, da se večina držav članic strinja z vašim mnenjem, da je potrebno tem malim kmetijam pomagati in izboljšati njihovo konkurenčnost. Ja. Ja, ja, ja. Un vēl varbūt nobeigumā par negodību V zaključek ne povem, da kar zadeva nepoštene trgovinske prakse v verigi dobav hrane, to vsekakor je izredno pomembno vprašanje. Kar se nas tiče, mi vsekakor podpiramo prostovoljne pobude, in eh, smo mnenja, da bi morali nadaljevati z opozovanjem razmer. Mislim, da moramo nadaljevati z spremljanjem situacije. Mm, nekaj zaseden sveta nazaj smo to obravnavali in če se prav spomnim, smo komisijo prosili naj vzpostavi sistem spremljanja te problematike, da bomo lahko upravili analizo in da bomo lahko zadevo globje razumeli. Tako da se bomo k temu vsekakor še vrnili na enem od prihodnjih zasedanj sveta. Ker ti pomembno je, da slišimo stališče držav članic, ker dejstvo je, da so razmere zelo raznolike od države do države. In pomembno je, da vemo, kje so naše skupne točke, da se lahko uspešno skupaj vodimo proti tovrstnim nepoštenim praksam. Hvala lepa, gospod minister, hvala za zelo izčrpen odgovor na številna izpostavljena vprašanja. Naj povem, da vam želimo veliko uspehov pri vodenju predsedstva. Vemo, da nas čaka še veliko priložnosti za nadaljna srečanja pri številnih pomembnih tematikah, na katerih bomo sodelovali. Gospod minister, še enkrat najlepša hvala za vašo prisotnost danes tu. S tem tudi zaključujemo z obravnavo te točke na dnevnem redu, torej eh, izmenjava mnen s predsedajočim svetu za kmetijstvo. Želite besedo še enkrat? Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Samo par stavkov, če dovolite. Naj povem tistim poslancem in poslankam, ki so izrazili pomisleke, da majhnost Latvije lahko povzroča težave eh, na področjih, kot so SKP, eh, biokmetijstvo in podobno. Tu vam lahko samo zagotovim, da bomo vsekakor zelo natančni pri svojem delu in se bomo držali dogovorjenega in nikakor ne nameravamo storiti čizrkoli, kar bi lahko ogrozilo pozitiven razvoj kmetijstva. Hvala lepa. Oklaski so najlepšo formo podjenkovanja. Hvala lepa. No, vi, mislim, da je bil ta aplaus najboljši izraz zahvale in spoštovanja do eh, tega, kar ste dejali. Tako da še enkrat najlepša hvala, gospod minister. Eno minutni odmor. one minute. No, sem rekel samo minuto. No. Proszę Państwa, bardzo proszę. Dame i gospodje, predlagam, da nadaljujemo z delom. In sicer eh, imamo na vrsti točko 9 na dnevnem redu. Izdelava dajanje na trg in uporaba medicirane krme. Torej gre za akt, ki razveljavlja direktivo iz leta 1990, zelo stara direktiva, poročevalka je gospa Aguilera Garcia. No, ampak eh, začnimo najprej s predstavitvijo predloga strani komisije. Izvolite, predstavniki generalne direkcije Sanko. In sicer gospa Pongelini. Izvolite. tudi. Hvala, predsednik. Dobr dan vsem. Tukaj zastopam komisijo s kolegom, da predstavim naš predlog o spremembi oziroma, oziroma pregleda uredbe o proizvodni in uporabo medicini, medicirane krme. Ta predlog je predlog, ki smo ga oblikovali eh, s številnimi nameni. Tudi torej, eh, več ciljev smo zasedovali. Začnemo pri prvem. Najprej smo želeli harmonizirati evropski trg, ker dobro veste, da direktiva, ki trenutno velja, ki je bila Eh, prevzeta v različnih državah, nacionalnih zakonodajah, lahko povzroči in je povzročila izkrivljanja na trgu zaradi različnih vrst izvajanja direktive v državah članicah. In zaradi tega smo želeli preiti z nekega starega pristopa na nov pristop tudi ob upoštevanju novih um, pojmov, ki uh, so bili uvedeni. Mm, to je direktiva iz 90-ih let, se pravi, da je bila že oblikovana ob koncu 80-ih let in torej cilji, ki jih je zasledovala, so bili zelo uh, daleč od uh, današnjega pojmovanja. Um, današnjega pojmovanja od proizvajalca, od pridelovalca do a, uh, potrošnika. In torej vse to je bilo potrebno, a, uh, potrebno upoštevati. A, uh, končni cilj je bil to, da bi izboljšati kakovost pridelave, zato da bi pomagali a, pridelovalcem in a, tudi posredno, da bi izboljšali varnost naše pridelave a, tudi v upoštevanju človeškega zdravja in to seveda ni zanemarljivo. Eh, moramo upoštevati, da uporaba medicirane krme je še vedno najboljši način za eh, zdravljanje eh, kmečkih živali, ampak tudi to je najboljši način za to, da se zdravijo bolezni hišnih živali. In torej v predlog smo vključili tudi možnost, da povečamo to uporabo in da se razširi ta uporaba na neke oblike, ki, eh, kar ni bilo tako samo po sebi umevno. Ob upoštevanju tega, da naš namen izboljšanja kakovosti naše proizvodne, eh, to eh, zajema tudi velik problem, ki ga danes imamo, to je razvoj odpornosti ehm, na antibiotike in zato smo oblikovali ukrepe za nadzor ehm, kakovosti proizvodne, zato da bi dosegli, eh, oblikovali neko boljšo strategijo za to, da bi omejili eh, razvijanje odpornosti na eh, antibiotike. Naj zdaj zaključim, to je bila samo eh, kratka predstavitev, zato da nekako podam ta splošni okvir in besedo bom eh, takoj zatem predala besedo kolegu, ki se bo spustil v nekatere podrobnosti in bo bolje obrazložil kateri je namen, ki ga zasledujemo in kako smo uveljavljali ta načela, ki sem jih ravno kar prikazala. Ampak mislim, da bo najboljše, da najprej predam besedo predsedniku. Thank you, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom povedal vse tisto, kar si tu zapisal uh, eh, v vodoma, bi pa v naslednjih petih do sedmih minutah na kratko povedal, kaj sploh imamo v mislih pod pojmom medicirana krma. Kajti odkar je komisija ta predlog objavila um, mm, v septembra, je bilo kar nekaj zmede na to temo. Tudi tekom zelenega tedna v Berlinu je bilo veliko zmede okrog vprašanja vključevanja veterinarskih eh, zdravil eh, in protimikrobnih eh, zdravil v krmo. Tu na tej prosojnici želim pokazati, da imamo v bistvu tri možne poti za dajanje zdravil živali. Ena od možnih poti je preko medicirane zdravil krme. Tu gre torej za kontrolirano mešanje zdravil v eh, krmo. In eh, pomembno je, da ena krma in vsi, vsa veterinarska zdravila pride na kmetijo oziroma do lastnika male živali le na podlagi recepta veterinarja kajti ostaja še vedno živ mit, da se spod, za pospodbujanje rasti uporabljajo tudi protimikrobna sredstva. Temu ni tako. Vsako protimikrobno sredstvo, ki se živali daje v Evropi, se daje le na podlagi veterinarskega recepta in eh, za preprečevanje oziroma zdravljenje bolezni. Torej, ena od možnih poti vnosa zdravil v eh, telo živali je, kot rečeno, medicirana krma, potem eh, peroralna pot z vodotopnimi zdravili oziroma praški, ki so pripravljeni za uporabo. Na ta način kmet sam pripravi takšen pripravek in eh, ga vključi v krmo, ga zmeša v krmo, lahko pa veterinarska zdravila eh, doda tudi v vodo, pitno vodo za živali, v katerem primeru govorimo o medicirani vodi. No, ampak eh, to ne sodi v ta sklop, to sodi v področje uporabe veterinarskih zdravil. Tule samo tako, da vidite, da ima medicirana pitna voda številne pomankljivosti, kot ste videli, gre veliko mimo, kar zadeva takšne praške, kot eh, na tej sliki, so tudi tu številni problemi vezani na natančno doziranje zdravil. Kot je gospa Pongelini dejala, je po našem mnenju medicirana krma zelo dober način, kako zdraviti eh, živali in eh, pogosto je to tista izbira, prva izbira, ni pa vedno, čisto vedno najboljša. No, tukaj vidimo še graf, ki kaže medicirano krmo po toku na vzgor in toku na vzdol. Dejstvo pa je, da je medicirana krma proizvod, ki je sestavljen iz eh, krmil, in veterinarskih zdravil. In zato je tudi obvezno predpisovanje strani veterinarja in eh, živali, ki se redijo za proizvodnjo hrane ali pa male živali se potem zdravijo s takšno eh, krmo oziroma hrano. No, nekaj splošnih eh, ciljev je kolegica že povedala predvsem je glavni strateški cilj zagotavljanje skladnega delovanja konkurenčnega in inovativnega notranjega trga. To ni kar tako nek eh, cilj kot floskola. Ne, ugotovili smo, da je medicirana krma v številnih državah članicah nekonkurenčna in eh, v številnih državah članicah so stroški uporabe medicirane krme čisto previsoki zaradi nacionalne zakonodaje za izvajanje obstoječe direktive. Drug eh, strateški cilj pa je zagotavljanje visoke ravni zaščite zdravja živali in zdravja ljudi. No in sem eh, sodi tudi vprašanje proti eh, mikrobne odpornosti in tekom priprave tega predloga smo morali veliko storiti ravno na tem področju in uh, smo morali tudi bistveno izboljšati ukrepe na tem področju. Razlogi za ukrepanje EU na tem področju. To prosvojnico sem tu predstavil zato, ker smo imeli tudi resolucijo Evropskega parlamenta, tako imenovano poročilo Rozbah, v katerem je parlament zahteval naj komisija pripravi predlog o mediciranih krmi, da bi se na ta način spopadli z vprašanjem proti mikrobne odpornosti. Zdaj dovolite še par prosojnic na temo problemov, na katere smo naleteli in rešitev, ki jih ponujamo v našem predlogu. Najprej nenatančno doziranje veterinarskih zdravil. V številnih državah članicah so standardi za proizvodnjo medicirane krme zelo nizki. oziroma so zelo nenatančno opredeljeni ti standardi. No in v teh državah članicah je doziranje veterinarskih zdravil takšno, da vlada čisto premalo zagotovil. Po drugi strani imamo tudi nacionalne standarde za proizvodnjo medicirane krme in to zelo viša stroške za vstop industrije na ta trg, proizvajalci krme zato ne proizvajajo takšne krme, ta potem ni dostopna kmetom in tudi omejitve za trgovanje s takšno krmo znotraj EU so dokaj visoke. Torej, kaj zdaj nameravamo? Zdaj smo v predlogu komisije, v torej, besedili v členov, predpisali standarde za proizvodnjo, hrambo, transport in dajanje na trg medicirane krme. Novo je to, da eh, je tudi hramba in pa transport vključena v to področje, kajti pri številnih škandalih smo bili eh, priča ravno temu, da smo ugotovili, da je to tista vrzel, kjer se utegnejo povzročiti težave. Eh, prilagodili smo standarde iz uredbe o higieni eh, krmil. In eh, imamo tudi nekaj zelo specifičnih standardov za proizvodnjo medicirane krme. Potem eh, gre za homogeno, homogen prenos veterinarske zakonodaje in standardov pri proizvodni medicirane krme. Še en zelo pomemben korak naprej v smislu konkurenčnosti pa je proizvodnja medicirane krme vnaprej, torej še preden veterinar izda sam recept, kajti to zagotavlja bistveno nižje stroške, kar zadeva proizvodnjo in eh, to omogoča tudi zmanjšanje problema sližne kontaminacije različnih krmil, ker se mešanice ne menjajo tako pogosto na ravni proiznajalca. No, ohranjamo načelo, da medicirana krma lahko temelji le na veterinarskih zdravilih, ki so specifično odobrena za takšno uporabo. Potem je tudi nekaj tehničnih parametrov. Dovolite pa mi, da se dotaknem eh, drugega, verjetno še pomembnejšega problema, ki ga tu rešujemo in sicer ostanki veterinarskih zdravil v krmi, eh, napačna uporaba protimikrobnih eh, snovi in pa protimikrobna odpornost. vse večja odpornost. Protimikrobna odpo, odpornost je nekaj, kar mediji izpostavljajo vse bolj. Proti temu se borimo s tremi ključnimi ukrepi. Najprej je izhodišče za določitev tolerančnih mej za nadkrižno kontaminacijo mediciranih krm. Eh, to je v nekaterih državah eh, zelo problematično. Eh, nekatere države imajo nično toleranco, nekatere imajo dokaj visoke tolerance. Nična toleranca je v praksi neizvedljiva, zato smo za protimikrobne aktivne učinkovine, učinkovine določili izhodišče en odstotek za druge veterinarske. Eh, veterinarska zdravila pa 3 odstotke. To ni en odstotek teže medicirane krme, temveč je to en odstotek terapevtske vrednosti, ki je bil v eh, zadnji šarži proizvodnje krme. Če imate torej 100 eh, ppm tetraciklina v, zadnji, v zadnjem ciklu proizvodnje, je toleranca Eh, kar zadeva ostanke, potem samo en ppm za menemedicirano krmo. Prav tako ne dovoljujemo preventivne uporabe medicirane krme, ki vsebuje proti eh, mikrobne učinkovine. To je zelo pomemben korak eh, naprej, namreč profilaktična preventivna raba je v novem predlogu prepovedana. Prav tako smo določili še nekaj tehničnih podrobnosti glede tega, kako predpisovati medicirano krmo, ki vključuje protimikrobne učinkovine. No in še ta zadnja prosorica, ki sem jo pripravil, ta morda ni tako zelo zanimiva za vaš odbor, kajti tu gre za medicirano hrano za male živali. Tu vidimo da je trg dokaj omejen, približno 5 milijonov evrov je vrednost tega trga eh, trenutno, je pa potencial ta, da se ta trg eh, razširi na raven približno milijarde evrov in zato želimo pripraviti teren za torej, medicirano hrano za hišne eh, ljubljenčke. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala lepa, predsednik, vračam vam besedo. Hvala lepa tej temi se bomo še veliko krat vrnili. Zdaj pa bi prosil za besedo gospo Aguilera v svojstvu poročevalke. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila predstavnikom komisije, predstavnikom generalnih direktoratov Agri in Sanko za to predstavitev. Gre za tehnično uredbo, to je res, je pa to potrebna uredba. Potrebujemo namreč dobro mero usklajevanja, kot je dejala predstavnica komisije. Prihaja namreč do izkrivljanja. Samo prihajam iz Španije, imamo zakonodajo, ki sega v leto 2009, tako da je dokaj posodobljena v primerjavi eh, z zadnjo direktivo iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Mislim, da moramo izkoristiti to priložnost in posodobiti obstoječo zakonodajo. Uredba je najboljši način obravnave tega vprašanja, obravnave eh, proizvodnje, skladiščenja, oziroma dajanja na trg ter uporabe medicirane krme. Želela sem, da v tem prvem krogu razprave predvsem prisluhnemo eh, vam, da prisluhnemo kolegom, dotaknila pa bi se vseeno nekaterih eh, najpomembnejših točk, če dovolite po mojem mnenju, je najboljši način reforme uporabe medicirane krme naslednji. Medicirana krma je edini oziroma najboljši način zdravljena velike skupine živali. Ne pravim, da je to edina možnost, ki jo imamo, ampak ta možnost omogoča eh, homogeno in učinkovito zdravljenje živali. Vse živali imajo namreč dostop do eh, enake količine zdravil. Govorimo seveda o predpisanem zdravljenju, ki ga predpiše veterinar. Mislim, da je torej to pomemben in potreben element uredbe. Obenem bi rada razrešila vprašanja opredelitev v drugem členu. Te definicije še vedno niso popolnoma jasne in upam, da lahko pojasnite, zakaj gre morda je eh, ravno to priložnost, da se pogovorimo o takšnih težavah. Še nekaj je treba izpostaviti. Mislim, da bi morali o teh temah govoriti sočasno. Glavna razprava poteka v odboru Envi, to je res vseeno pa moramo biti usklajeni, ker nočemo, da imamo v eni uredbi eh, eno definicijo, v drugi uredbi pa popolnoma drugačno definicijo. Uskladiti moramo te obeseditve. Še nekaj bi izpostavila, če dovolite. In sicer. Mešanica krme. Mobilna Eh, mešanica krme. V besedilu govorimo o mobilni eh, enoti za proizvodnjo krme. Ne vem pa, kako lahko imamo na eni strani eh, pravila, ki se nanašajo na registracijo in delovanje določene tovarne oziroma enote, po drugi strani pa imamo to možnost, ki jo ta pravila ne obravnavajo. Glede na to, kaj piše v sami uredbi, kaj piše v definiciji, bi lahko to tolmačili tako, da se medicirana krma tam proizvaja in na to tudi prosto kroži. Brez dvoma pa to ni namen uh, te uredbe. Vseeno pa se mi zdi, da je uh, Eh, besedilo precej nejasno in mislim, da bi morali poskrbeti za bolj jasno obeseditev. Vedeti moramo, kaj točno je ta naprava, ta enota, ta mobilna enota. Jasno moramo definirati uh, enoto za proizvodnje krme. Zanima me še naslednje. Kakšna je po vašem mnenju razlika med kontaminacijo in prenosom. Po mojem mnenju je to eno in isto, ampak očitno je v besedilu nekakšna razlika. Na to imamo še določene mešanice krme, ki tukaj niso vključene, ampak se uporabljajo v veterinarskem žargonu. In eh, tudi to moramo razjasniti pogovoriti se moramo tudi o končne, končni namennosti krme. Želimo, da sočasno obravnavamo obe uredbi. To iz našega odbora in tisto iz odbora e, e, Envi. E, Hvala lepa. Kot ste dejali, je ta uredba v svežnju z dvema drugima aktoma. Eno je akt o veterinarskih zdravilih in o Evropski agenciji. Envi je vodilni odbor eh, in v odboru Agri bo gospa Paulsen in gospa Polčak bodo pripravili to poročilo. Torej, pri enem smo mi, pristojni odbor, pri drugih dveh bomo pripravili mnenje. Na naslednjem zasedanju bomo tudi govorili o tej tematiki, tako da bomo takrat imeli čas za nekoliko poglobljenejšo analizo. Gospod Federlej, ena minuta. Justiko, jedna minuta. Brief, Kratek bom. Oditi moram namreč v odbor eh, ITRE, ker tam poteka neka druga razprava. Hvala torej za pojasnila, to je zelo pomemben dosje. Morda se ne zdi, da so to pomembna vprašanja, vprašanja medicirane krme, ampak ko se pogovarjamo naprimer o odpornosti na mikrobe, se moramo zavedati, da je pod vprašanjem naše življenje, če bomo še naprej prekomerno uporabljali antibiotike. Naši starejši, eh, tisti zobolenji, naši mladi ne bodo imeli možnosti za zdravljenje z antibiotiki, če jih bomo preveč uporabljali. Imeli bomo tudi velike težave v eh, živinoreji, ker ne bomo mogli zdraviti živali. Pomembno je torej, da imamo zelo natančne uh, sisteme doziranja zdravil, veterinar je tisti, ki mora predpisati določeno zdravljenje. To v vsakem primeru. Hvala. Vieme, pán Pšikopov sa prigotovuje opinie komisiji. Ja, mm, šlo bo za mnenje odbora ITRA za to temo. Gospod Erikson je naslednji. Najlepša hvala. Strinjam se, to je zelo pomembna tema. Gre za človeško zdravje če želimo tudi v prihodnosti imeti zdravila za ljudi in za živali, potem moramo sedaj poskrbeti za prave rešitve. V nasprotnem primeru bodo ljudi pokosile takšne bolezni, eh, ki jih danes lahko to zdravimo. Skrbi me, da toliko ljudi iz različnih držav, iz velikih držav, naprimer iz Združenega kraljestva in Nemčije in Francije, še naprej dovoljuje, da se te težave prenašajo iz leta v leto. Nihče ničesar ne spremeni in to me skrbi. Po mojem mnenju je to poročilo komisije dober korak naprej. Je pa res, da nas čaka še veliko dela. To področje moramo analizirati v naslednjih tednih in ugotoviti, kaj vse lahko postorimo. Resnično moramo sprejeti ukrepe. Nekatere države, naprimer Švedska, so že marsikaj naredile. Rešili smo nekatere od težav, ki smo jih danes izpostavili. In mislim, da bi lahko celotna Evropa naredila podobno, če seveda delujemo usklajeno. Ja, kot poročevalci senci ste dobili več časa. Za eno minuto, gospod Hojsling. Ena minuta. Ja, naj začnem s pozitivnim. Zelo dobro je, da se s tem sploh ukvarjamo, To je prva stvar, ki jo lahko rečem. Pozitivno je tudi to, da želimo to harmonizirati na evropski ravni. Tu pa se pozitiva že neha, ker mislim, da so kolegi mm, govorili o zmanjševanju oziroma krčenju rabe antibiotikov. Ne vem, zdaj nisem tega niti slišal, niti prebral. Mm, to ni načrt za zmanjšanje mm, količine uporabljenih zdravil, ampak gre za način harmonizacije in industrija bo s tem samo še več zaslužila govorimo sicer o tem, da se zdaj preprečuje oziroma prepoveduje preventivna uporaba antibiotikov, ampak to je tako ali tako že prepovedano. Dejstvo pa je, da se vendarle zdaj preventivno uporablja eh, antibiotike. Imamo, ne vem, 100 tisoč eh, piščancev, eden kašlja in vseh 100 tisoč potem dobi antibiotike preventivno. To mislim, da ne predstavlja več eh, zaščite živali. Tudi pri zelo kratkotrajni uporabi eh, gre v številnih primerjih za spodbojene rasti. Sploh pa ni tako, da zgolj, da ne vem, zadevo predpiše veterinar, je že vse v redu. Ne, sploh ni tako. Dejstvo je, da sploh pri reji piščancov zadeva poteka v zelo tesnem sodelovanju z industrijo. Ja, tu izredno uh, eksplicitno podpiram gospoda Hauslinga. Uh, eh, če pogledamo to zadevo natančno, vidimo, da je zadeva kar problematična. Vidimo, da je tu govora o pozitivnih učinkih na stroškovno učinkovitost, to pomeni cenejše, da spodbuja gospodarsko rast in predvsem gospodarsko uh, rast sektorja, uh, Eh, proizvodnje krmil in pa zdravil. Dejstvo je, da je ločevanje med eh, hrano ali krmo na eni strani in zdravil na drugi strani zelo pomembno. To se izvaja že skoraj da stoletja. Eh, mislim pa, da ne moramo ravno reči, da lahko razglasimo za zmago to, da bomo prodajali več krme. Skratka, to, kar tu predstavljate, ni priprava krme za eno samo žival, ampak za celotno uh, čredo. Uh, eh, Kaj ti konec koncev je priprava medicirane krme za eno samo žival praktično nemogoča. Hvala lepa, gospod Agnjo. Upam, da razumete, da lahko beseda residue, ostanek, pokriva tri različne stvari. Najprej, naprimer, ostanki v gnoju. Ali bo zakonodaja to pokrivala? Ne vem, morda. Na to imamo ostanke, ki pač ostanejo, zaradi tega, ker je nekaj tega ostalo v vreči. Mislim pa, da govorimo o ostankih v eh, mesu, v eh, jajcih, v mleku, ki so dejansko predmete razprave. V zelenem orobju bi dejal takole. Če bomo to resno imali v intenzivnem eh, živonorejstvu v Združenem kraljestvu, potem ne moremo antibiotikov uporabljati kot eh, profilaktike v Združenem kraljestvu. Najprej je treba ugotoviti, če je z vašimi eh, kokošmi dejansko kaj narobe.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 Mislim, da bi morali začeti pri naslednjem. Trenutno imamo medicirano krmo, ki jo moramo izboljšati. Izboljšati moramo sledljivost od proizvodnje do uporabe. Seveda pa ne smemo pozabiti na naslednje. Najboljša kmetija je tista, kamor veterinari ne hodijo vsak dan. Uporaba medicirane krme ne sme škoditi zdravju živali ali pa zdravju ljudi. Po drugi strani pa moramo paziti tudi na uporabo zdravil v eh, primeru profilakse, preventive. Če neko kmetijo doleti bolezen, moramo to bolezen uh, odpraviti s pomočjo zdravil, ampak pazljivo. Ja. Gospa Müller, ja, hvala lepa, imamo vprašanje za komisijo. Kako želite kaj takšnega? res enotno izvajati v državah članicah. Bojim se, da tega ne bomo uspeli dejansko dobiti pod eh, nadzor. 3,7 milijona živinorejcev imamo. Eh, mislim, da bo to povzročilo samo dodatne stroške. Tu imam eh, članek iz veterinarske inšpekcije, ki pravijo, da bodo na ta način iz medicirane krme v bistvu nastala veterinarska zdravila. In eh, priprava mešanic na kmetiji je postopek, ki ne more izključiti tega, da bo vsaka kmetija, ki uporablja nek prašek, za eh, teleta, za preprečevanje eh, kašlja, potem uporabil, porabilo še 500 evrov za ne vem kakšne vse naprave. Hvala, gospod Vegas. Eh, Najlepša hvala. Pojasniti je treba več konceptov, ki niso bili pojasneni v vodnem nagovoru, ki smo ga slišali medicirana krma je krma, ki jo damo živalim in ki vsebuje mešanico zdravil. Razlikovati moramo med različnimi vrstami. Če imamo 800 mg tetraciklina na tono, se ta živalim ne da na ta način. Naredi se predmešanica v tovarni, na to pa to mešanico dobijo kmetije. Mešanico lahko vključimo v določen proizvod, v določeno krmo v skladu z receptom, ki ga je predpisal veterinar. Prosim za še eno minuto, da pojasnim, eh, kakšno je naše mnenje. Eh, v prejšnjem krogu namreč nisem prosil za besedo, čakal sem, da pridem na vrsto tako da mislim, da imam sedaj malce več časa. Gre za zelo pomembne zadeve. Če imate, naprimer, eh, kmetijo s 30 tisoč eh, svinjami, ne moremo delati na ta način. To je zadnja možnost. Ne moremo namreč lečiti posamezne eh, živali. Zdravljenje z vodo ni priporočljivo, pravite, ampak včasih je to edina možnost, če je žival bolna, potem včasih ne želi jesti krme. Tako da ne moremo kar črtati uh, vode. Na to uh, eh, medicirana krma za male živali. No, gre za pravilno uporabo antibiotikov, to je pomembna tema. Gospe in gospodje, vidite zaslone in tam vidite to, tudi, koliko časa imate. Preveč časa ste porabili, gospod Kalfin. No? No? Gospod Flanagan. Posel Sara. Ja, ja. Ja, nujno. Äh, ah, gospod Jar. Da. To je zelo občutljivo vprašanje. Videl sem, koliko različnih načinov zdravljenja živali obstaja. Lahko imamo isto število uh, glav živine, ampak načini zdravljenja so lahko zelo različni. strinjam se s kolegi in kolegicami, ki pravijo, da potrebujemo jasno strategijo. Ne smemo dajati vtisa, da lahko zdravimo živali brez priporočila oziroma recepta veterinarja. Potrebujemo jasen okvir. Pogledati si moramo, kakšna je minimalna strategija, ki bi jo lahko uskladili. Razlike so lahko namreč precej ekstremne glede uh, samega zdravljena. Gospa Sandra. Brevemen. Najlepša hvala. Kratka bom. Po mojem mnenju je prišlo do zmede v tej razpravi. Vsaj sama nekaterih zadev ne razumem in tudi uh, drugi se soočajo s težavami. Govorim o kompatibilnosti med rejo živali v velikih številih in zagotavljanju eh, krme brez ostankov. Seveda se vsi strinjamo, da potrebujemo dober sistem zdravljenja živali, ampak zdravila na to dobijo vse živali, ne samo tiste, ki so bolne. Zanima me, me, če lahko sploh ohranimo takšno industrijsko raven živinoreje, brez da bi preprečili eh, prenos ostankov v eh, dejansko prehrambeno verigo. Gospa Hazenkamp. Eh, ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sama sem poslanka v Evropskem parlamentu šele nekaj mesecev, ampak to je po mojem mnenju zelo jasen predlog usmerjen v zdravljenje velikega števila velikih skupin živali v okviru intenzivnega kmetovanja oziroma živinoreje. Če zboli ena žival, se ponavadi kar hitro zgodi, da se ta bolezen prenas, prenese tudi na druge živali. V intenzivnejše venereje. Soočamo se tudi s težavami zaradi odpornosti na mikrobe. Če tega ne bomo rešili v enem sistemu, potem moramo to rešiti v drugem sistemu. Prosim predstavnike komisije, če se lahko na kratko odzovejo. Naj spomnim, da se bomo tako v februarju kot v mesecu aprilu še vrili k temu vprašanju. Izvolite predstavniki komisije, generalne direkcije Sanko za kratek odziv na vprašanja, prosim. Hvala. Bardzo krótko, very shortly. Grazie, signor presidente. Hvala, predsednik. Poskusila bom odgovoriti z neke vrste povzetkom na določen sklop vprašanj, potem pa bova s kolegama poskusila morda še kaj drugega dodati. Ampak Zdaj to so prve povratne informacije, ki, jih, ki smo jih zbrali od vas. Se ne bom spuščala v podrobnosti, bom poskusila podati samo en odgovor na eno od morda najpomembnejših vprašanj, na katere ste nas opozorili. To je problem uporabe medicirane krme in torej uporabe antibiotikov pri uh, intenzivnih eh, oblikah reje, v intenzivnih obratih. Tako smo razmišljali. Na podlagi izkušenj, ki smo jih zbrali v zadnjih letih, se nam je zdelo, da je medicirana krma najboljše sredstvo za to, da se izognemo temu, kar so, eh, na kar so nekateri izmed vas upozarjali, torej zloraba pri uporabi eh, antibiotikov. In to je dejansko problem, s katerim se spopadamo. Industrijska eh, prireja povzroča tudi etične probleme, to sem prepričana. Imamo pa tudi določene ekonomske vidike, ki jih je treba nujno upoštevati, ko govorimo o eh, industrijski reji. Torej, eh, Nažalost moramo uporabiti besedo, ki je ne zelo cenimo, ampak gre za kompromis, to je eh, dejstvo med eh, proizvodnimi stroški, o katerih so nekateri govorili, tudi o tem se pogovarjamo, eh, in dobrim počutjem živali, kajti tudi to je treba upoštevati. Na samem vrhu pa eh, imamo eh, zdravje človeka in eh, vsem tem se, vsega tega se dobro zavedamo. Torej, Nekateri so opozarjali na vprašanje prenosa uh, zdravil tudi v hrano, naprimer. Nažalost, to je nekaj, čemu se ne moremo izogniti. To se dogaja pri vseh proizvodnjah, tako pri antibiotikih, tudi pri drugih primerjih. Torej, z izboljšanjem kakovosti, z nadzorom, z. Um, pritegovanjem tudi različnih delavcev k stvari, e, ampak ključna stvar v naši uredbi je e, vloga veterinarja. Tukaj govorimo o veterinarju, o veterinarskih pristojnostih, Eh, v nekaterih državah eh, vloga veterinarja ni tako zelo izpostavljena, ampak tukaj govorimo torej o veterinarski funkciji kot o poklicnem liku, ki eh, nam lahko pomaga, da ustrezno obvladujemo korektno uporabo antibiotikov, ki se jih ne smemo bati. Jih moramo ustrezno uporabljati v skladu s tem, kar je eh, tudi drugi predlog veterinarskih zdravil eh, in to v dogovoru z vami. Ampak ključna stvar pri vsem tem je ustrezna, korektna uporaba eh, zdravila v veterinarski medicini ob upoštevanju sedanjih pogojev živinoreja v Evropski uniji. Dejstvo, da smo razširili uporabo na pez na a, hišne živali, a, ampak naj bo jasno, medicirana krma, ko gre za a, hrano za človeško porabo, a, je pomenila in se je stovetila ponavadi za uporabo antibiotikov, ampak Ni samo to. Pri hišnih živalih uporaba antibiotika je res nekaj omejenega, gre samo za kronične patologije eh, in v tem primeru ne gre za uporabo antibiotikov. Torej mislimo, da v tem primeru ne bomo povečali to vrstne uporabe. Kar pa zadeva vse ostale podrobnosti. Najlepša hvala. Tako smo zaključili prvo obravnavo tega vprašanja. No, kot rečeno, bomo o tej tematiki še govorili. Gospa Aguilera, izvolite. Bueno, muy brevemente, porque efectivamente ya el tema. El... Hvala. Poskušala bom porabiti čim manj časa. Jasno je, da potrebujemo medicirano krmo in to za zdravljenje skupin živali. Obravnavo nam več predvsem intenzivno živinorijo. Vprašanje intenzivne živinorije kot takšne pa ni nekaj, s čimer se danes ukvarjamo. To je ločena razprava. Pomembno je, da se živali zdravi na bolj učinkovit način. To je naš cilj. In da imamo tudi ustrezna jamstva za dobro počutje živali in za zdravje tako živali kot tudi ljudi. Ravno zato moramo biti zelo uh, strogi pri usklajevanju. Izboljšati moramo trenutne razmere. Ravno zato pozivam vse, da nadaljujemo s to razpravo na ta način in da pojasnimo nekatere eh, nejasnosti. Hvala lepa v pričakovanju nadaljnega sodelovanja pa s to točko zaključujemo. Kar tako gremo naprej na naslednjo točko, dame in gospodje. Evropska komisija je julija 2014 predstavila sporočilo z naslovom Boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi dobav hrane. Komisija tu ne predvideva kakršnih koli zakonodajnih aktov. To je zelo pomembna informacija. Tu ni predvidene nobene regulative. Gre torej za mnenje na lastno pobudo in sicer bo vodilni odbor IMKO, gre za odgovor parlamenta na to sporočilo in pa ocena teh ukrepov, ki ne bodo zakonodajni, kar je zelo pomembno. No, kot eh, veste, je naš specialist za to področje gospa McGuinness, tako da ji kar takoj dajem besedo. No, glede na to, da tu ne gre za zakonodajni akt, ima to verjetno tudi posledice za drugačen način obravnave. Eh, verjetno bo se tudi to mnenje oblikovali drugače, ampak sam želim izredno povedati, da tu gre za nezakonodajni akt, to je treba verjeti. Izvolite, gospa predsednica, eh, žal moram tudi vas opozoriti na čas. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Vem, da nimamo veliko časa. Najprej tehnično vprašanje. Kakšno mnenje? Mislim, da je to odločitev, ki jo moramo sprejeti. Želimo si uh, člena 54, ki nam daje več pristojnosti kot uh, odboru. Je pa res, da je vodilni odbor odbor imko z nami so že sodelovali, vseeno pa želijo, da uporabimo člen 53, plus, kar bi pomenilo, da bi sami težje uh, eh, ulagali predloge sprememb za plenarno zasedanje, ker bi morali zbrati 76 podpisov. Tako da se trenutno še vedno borimo glede tega. Morda bi lahko zgolj uh, sprejeli enostavno, poenostavljeno mnenje v odboru kar bi bila malce drugačna odločitev, kot jo imamo na misli sedaj, delali bi malce drugače. Sem pa seveda pripravljena eh, na kompromise. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, gospod predsednik, eh, kako bi se lahko borili za uporabo člena 54. Načeloma si prizadevamo za ustrezno zakonodajo, za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ko gre za eh, proizvajalce in pa za MSP-je plenarno zasedanje tega ne odraža eh, vedno. Resolucije v preteklosti, tudi tista iz leta 2012, so to eh, omenjali, vedno smo pozivali k eh, robustni zakonodaji. Ste pa dejali, prav ko ste dejali, gospod predsednik, da sedaj ne govorimo toliko o zakonodaji. Sedaj imamo priložnost, da vplivamo tako na komisijo, kot na celotno verigo preskrbe s hrano. Včeraj smo imeli prvo letno poročilo o pobudi o verigi priskrbe s hrano. Gre za prostovoljno schemo, pri kateri sodelujejo različni akteri v verigi priskrbe, ki poskušajo izboljšati prakse v sami verigi. Gre za torej prostovoljno schemo in številni eh, tako trgovci kot tudi proizvajalci so se k tej schemi eh, pridružili kmetje se zato niso odločili, ker menijo, da eh, ta oblika, ta forum ni dovolj eh, močan. V vsakem primeru si prizadevam za jasne eh, besede. Če si želimo trajnostni pridelave v Evropi, potem moramo zagotoviti, da veriga preskrbe s hrano proizvajalcem da trajnostno ceno za njihove izdelke obstajajo številne prakse, morda ste videli tudi v BBC-jem programu Panorama, s katerimi eh, trgovci izsiljujejo denar od eh, proizvajalcev, od ponudnikov. Iščejo čim nižjo ceno, imamo primer eh, sveže, svežih izdelkov, s katerimi izgubljajo pri prodaji, ker so po ceno prosim torej za vašo pomoč. Zanima me, kako bi vse to odrazili v mnenju, ki bo na to preživelo obravnavo v eh, okviru plenarnega zasedanja. Težava je ta, da ljudje ne glasujejo vedno tako, kot eh, prej povedo, tako kot eh, izražajo svoje mnenje. Komisar Hogan je na zaslišanju šel korak dlje kot drugi komisari. Dejal je, da se bo boril proti nepoštenim trgovinskim praksam, da bo nagradil, pošteno nagradil proizvajalce. Mislim, da moramo pritisniti na komisarja in ga prisiliti v to, da izpolni te obljube. Verjetno bo pozdravil ta pritisk, vseeno pa moramo najprej pritisniti. Odločiti se moramo, kakšno obliko bomo izbrali, na to pa ugotoviti, kaj menijo druge skupine po mojem mnenju je prostovoljni pristop morda eh, dober, ampak verjetno ne bo dovolj. Prostovoljni eh, pristop je še v začetnih fazah in ne vemo, če bo učinkovit eh, srednjeročno gledano. Ali bomo morali potem počakati dve, tri leta eh, križem rok ugotoviti moramo tudi, kaj počnejo države članice. Vsak sprejema eh, različne ukrepe in to ni dobro. Prizadevati si moramo za usklajeno delovanje na eh, ravni Evropske unije. Hvala. Pravni še skazam, že. Ja strinjam se, da je nacionalni pristop tu preslaboten, sploh kar zadeva odnos do oziroma razmerje do velikih trgovcev. Tako da mislim, da vas bomo vsekakor podpirali pri tem, da bo vaše mnenje, kar se da odmevno bomo potem tudi govorili s predsednikom konference, predsednikov, gospodom Buskom. Najprej dobijo besedo poročevalci v senci, po dve minuti vsak. Gospod uh, Brennan, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik. Dotaknil bi se zadnje izjave Merit McGuinness, ki ste jo izpostavili tudi vi, gospod predsednik. V različnih državah se sprejemajo različni ukrepi. Ena od prednosti eh, tega je, da lahko hitro ugotovimo, kaj se dogaja na različnih krajih. Naprimer, primer Združnega kraljestva v Združenem kraljestvu trenutno veliko govorimo o cenah mleka. To ni toliko povezano z eh, koncem scheme mlečnih kvot. Včeraj je eh, odbor v spodnjem domu sprejel poročilo tudi na temo cen mlečnih izdelkov v Združenem kraljestvu imamo kodeks za grosiste, to je zakonodajni akt, ki eh, razmeroma dobro deluje. V okviru te zakonodaje imamo proces obravnave eh, sodelovanja med proizvajalci in trgovci. Eden od sklepov odbora, ki je zasedal včeraj, je bil naslednji. Vlada je zavezana k reviziji grosističnega kodeksa v letošnjem ledu. Želimo pa vedeti, kako bi lahko razširili to schemo na vse ponudnike, tudi na kmete v eh, verigi preskrbe s hrano. Kot je dejala Merit McGuinness, imamo prostovoljno eh, pobudo, številni smo bili včeraj tam v roke smo dobili prvo letno poročilo in težava je ta, da kmetov pri tem ni bilo, da niso sodelovali pri tej pripravi. Zagotoviti je treba kakovostno verigo preskrbe s hrano, s hrane, s hrano bodi si na nacionalnih ravneh, bodi si na evropski ravni. Pomembno pa je, da so zastopani pri tem tudi kmetje. Vprašanje poštenosti eh, ovira kmete privabiti jih moramo v ta sistem, drugače sistem ne bo kakovosten. Hvala, gospod Smith, kot poročevalec v senci, tudi dve minuti. You, uh, I, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da uh, Merid pripravlja to poročilo. Veseli me, da se uh, trudi za to, da bi predstavila interese vseh v tem odboru. Mislim, da je treba eh, ločevati med nepoštenimi eh, trgovskimi, trgovinskimi praksami v verigi brezkrme s hrano in nasplošno. To je trenutno največja težava v odboru eh, IMKO. Mislim, da je prav, da povdarimo dejstvo, da je veriga preskrbe s hrano strukturno drugačna kot druge komercialne trgovinske praksami verige. Sam sem strokovnjak za to. Eh, veriga preskrbe s hrano se ukvarja s proizvodom, ki je pokvarljiv, časovno eh, zelo občutljiv, v drugih primerjih pa te komponente ni. Pri drugih verigah te komponente ni. Status quo, trenutne razmere niso dobre. Sam najbolje poznam eh, Škotsko in pa Združeno kraljestvo in eh, tam smo že, že zabeležili nekatere šokantne primere, ki kažejo, da trenutna ureditev ni dobra. Računovodska firma uh, je ugotovila, da je več gospodarskih subjektov že moralo zapreti svoja vrata zaradi tega. Vsako peto malo in srednje veliko podjetje v Združenem kraljestvu ravah eh, zaradi plačil. Pri nekaterih proizvodih je treba počakati 90 ali pa 120 dni na plačilo. Grosistični sodnik, o katerem je govoril, Eh, kolega ima številne težave. Pobuda o verigi preskrbe s hrano je dobra, je pa res, da kmetje pri tem nočejo sodelovati, ker imajo določene pomisleke. Mislim, da je treba torej osredotočiti našo razpravo na prehrambeni sektor in ko pa govori o splošni verigi. Sì, grazie. Sono... Hvala, predsednik. Jaz sem novinec tu v tem parlamentu. Pristopil sem k tej instituciji z željo, da ustvarim, da prispevam zgraditi nekaj velikega, torej Združeno Evropo. Ko sem, se, ko sem pristopil k temu poročilu, moj namen je bil ta, da bi Uh, ustvaril, pomagal ustvarjati to, kar se veliko krat omenja, to je enotni trg. Enotni trg pa lahko zgradimo samo, če imamo skupna uh, minimalna pravila. In uh, torej v tem primeru dejstvo, da to poročilo ne cilja na to ustvarjanje nekega minimalne osnove skupnih pravil, ampak da vse prepušča prostovoljni, pač, prostovoljnemu delovanju, mi pa vzroča določeno začudenje, kaj ti eh, računam na to, da ne bo nekih konkretnih eh, rezultatov. Znotraj študije so navedeni številni podatki, ki nam dajo razumeti, da obstajajo nelojalne trgovinske prakse, ki so zelo razširjene, Tirn. Večina anketirancev se eh, pritožuje nad tem, to je sektor, ki zadeva eh, določen delež čezmejne trgovine, eh, ta delež je kar velik in torej minimum bi bil to, da zagotovimo temu poslovanju določena jamstva. In um, pogrešam ta pristop, eh, kar z mojega zornega kota bo eh, še dodatno eh, onemogočilo tako imenovano trgovine z ničnim kilometrom, kajti to je trgovina, ki računa bolj na kakovost kot na količino in ta ne bo imela veliko koristi od tega. In zato mislim, da moramo zelo pritizniti, zato da se ta pobuda ne omeji samo na prostovoljno delovanje. Hvala. No tak, ali liberalovi zaraz povedzo. Ja, ampak liberalci bodo verjetno takoj povedali, da imamo svobodni trg. Gospod Rope, ena minuta. Ačiū, iš tikrųjų manau, kad šis klausimas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res je. Ta tema je izjemno pomembna, še posebej za tiste države, kjer je raven sodelovanja precej nizka. Težko je govoriti o konkurenčnosti, brez da bi spregovorili tudi o nepoštenih trgovinskih praksah. Naj vam dam primer iz Litve. Trgovci so iz proizvajalcev iztisnili še zadnjo kapljico krvi oziroma mleka. Sedaj jim plačajo 16 centov za liter mleka. Ljudje naj bi zapuščali podeželje in ne vem kaj še, ampak vse to so prazne besede, če ohranjamo takšne razmere, kot so sedaj. Potrebujemo jasen zakonodajni akt, ki bo vzpostavil jasne odnose med proizvajalcem in trgovcem tako bomo zagotovili tudi konkurenčnost. Jedna minuta. On... Gospod Bogovič, ena minuta. E, hvala. Debata okoli nepoštenih trgovinskih praks je že kar nekaj let v Evropi in e, žal je občutek, da smo vedno na istem mestu. E, stvari se pa še vedno dogajajo in prihajam iz Slovenije, kjer je, kot je bilo že rečeno, problem organiziranosti kmetov in ta razkorak v moči trgovinskega sektorja proti kmetijstvu je zelo velik zato se tudi ob vsakem prevzemu raznih trgovinskih verig ali pa na drugi strani tudi ob krizi v posameznem sektorju pojavijo vedno nove inovativne ideje kako kmetijskega proizvajalca stisniti v kot. Zato se, se tudi sam podpiram tiste, ki govorijo o tem, da bomo morali po vsej verjetnosti iti v bolj odločne korake in poleg teh prostovoljnih oblik izumiti tudi znotraj evropskega trga neko širšo in močnejšo pobudo močnejši pritisk na trgovinske eh, na trgovce v nasprotnem primeru bomo lahko imeli v prihodnosti velike težave z oskrb, oskrbi s kmetijskimi predelki. Gospod, Agnew. Gospod predsednik, na začetku te razprave ste dejali, da vse to ne bo vodilo uredbo. No, če je to res, zakaj potem sodeluje komisija, zakaj imamo poročevalca in kaj se bo tukaj zgodilo? Če ne bomo dobili na mizo uredbe, kakšen je smisel vsega tega? Po mojem mnenju, uredba bo. In zaradi nekega razloga, ki ga verjetno vi in komisija najbolje poznate, tega nihče noče priznati. Prosim za razlago. Komisija vas šivo iz komisije. Ja, vodilni oziroma pristojni odbor je odbor za notranji trg. Mi pripravljamo samo mnenje. Komisija pa je izdala sporočilo na to temo, ampak, eh, kot sem že dejal, tu ne gre za zakonodajni predlog. Gospa Peter, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik svobodni trg še ne pomeni, da lahko vsak počne, kar mu je volja, ampak točno to se dogaja in eh, to ugotavljamo pri podjetjih, ki poslujejo na Zahodni Evropi, v Zahodni Evropi, kjer so registrirana in eh, tam se proizvajajo proizvodi določene kvalitete po določeni ceni. Ko ta isti proizvod eh, proizvajajo na vzhodu za vzhodna tržišča, ta proizvod proizvajajo z bistveno nižjimi vstopnimi stroški, kvaliteta je nižja, cena pa je ista, kot eh, jo ima ta isti proizvod na zahodnem trgu. Mislim, da vsi to dobro poznate, vsi ste s tem seznanjeni in eh, mislim, da bi naš odbor moral imeti jasno stališče s tem v zvezi. Eh, kajti dejstvo je, da se nek kmetijski proizvod, ki je visoke kvalitete, kupi v neki vzhodne evropski eh, države in potem ga trgovski center pod svojo trgovsko znamko prodaja na zahodu. Slabši proizvod iz zahodne Evrope po isti znamki pa vrača na vzhodne trge v prodajo. To je vse tudi ne poštena trgovinska praksa. Pa ni posebdila je na to poštenje. Gospod Dulaje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda lahko rešim težavo, gospe. McGinnis, sama bom resnično spremljala razvoj dogodkov na tem področju. Mislim, da moramo upoštevati vse a, nepoštene prakse, ki tukaj a, potekajo. Sama se že 30 let borim proti takšnim praksam v Franciji in imam številne izkušnje na tem področju. Veliko, eh, veliko distributorjev sem že napadla in vse skupaj je trajalo približno deset let. To so prakse, ki jih najdemo posod v Evropi in mislim, da moramo skupaj razmisliti o tem, kako se boriti in tudi izkoreniniti te prakse. Pani posel Herenc Garcia. Gospa Herenc Garcia. Najlepša hvala. Potrebujemo evropska merila. Potrebujemo seznam vseh teh nepoštenih praks potrebujemo tudi pravilen nadzor in agencije v državah članicah, takšne, kakršne imamo v Španiji, ki lahko izvajajo zakonodajo, ki lahko spremljajo verigo preskrbe eh, s hrano. Nekatere rezultate že imamo, veliko jih ni, ampak vseeno so že eh, obrodili sadove. Pomembno je, da imamo dovolj kapacitet, za uvajanje administrativnih sankcij. Mislim, da komisija svojim sporočilom izpade eh, malce smešno, zastarelo, kot smo že dejali, govorimo o trgovini, ne kakršnikoli trgovini, ampak trgovini na področju kmetijstva. Gospod Nekrson. Najlepša hvala, gospod predsednik. tudi sam želim veliko uspehov, gospe Magenes. Ne strinjam se, da so kmetje, ker so del sistema, tudi del eh, rešitve. Mislim, da je to preveč poenostavljeno. S tem, da bi eh, kmetje tukaj sodelovali, še ne bomo rešili te težave. Težava je ta, da lahko trgovine naredijo karkoli. Kar želijo, imamo, imajo globoke žepe in naredijo lahko resnično karkoli si zamislijo. Od proizvajalcev a, eh, zahtevajo nizke cene, na to določene izdelke prodajajo po ceno, zato da privabijo a, eh, kupce v svoje trgovine, ki kupujejo še druge zadeve. In nihče se še ni mogel zoprestaviti nobena institucija, nobena država takšnim multinacionalkam in velikim verigam. Resnično želim, gospe Magines, veliko uspehov, veliko sreče, ampak po mojem mnenju eh, to morda ni prava pot, ampak karkoli bomo že dobili, mora imeti zobe, mora zagristi. Gospod Donta. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija se ni dobro odrezala pri tem dosegu. Pred nekaj meseci je pripravila nekakšen sporazum med več skupinami na evropski ravni, ampak ta sporazum se ne izvaja v vseh državah, ne izvaja se posod enako. Mislim, da bi bilo dobro, da bi najprej ocenili ta odličen sporazum, ki so nam ga predstavili kot eh, končno rešitev. Brez dvoma bo Merid našla vse elemente, eh, da nam bo lahko ponudila ustrezen odgovor na to moje vprašanje. Glede prakse pa takole. Prizadevamo si za to, da bi odpravili določe pomankljivosti oziroma ovire, ki so jih ustvarili prejšnji zakonodajni akti. Verjetno se bo zgodilo, da ko bomo dobili končno besedilo v roke, bo to že zasta, zastarelo. Ena od francoskih verik ima, naprimer, a, plastične škatle, ki pa niso na voljo drugot eh, v Evropski uniji. In zanima me, če tudi v tem primeru eh, zahajamo v vode nepoštenih praks. Um, uh, uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Zadovoljstvom ugotavljam, da se lotevamo tega vprašanja, kolikor moramo in prisluhnil sem temu, kar so povedali tudi ostali. Ne soglašam s številnimi vidiki Evropske unije, ampak soglašam s tem, da moramo trgovati drug z drugim. Res sem bil presenečen pred enim letom, ko je nekdo stopil do mene in mi povedal, da na tem odprtem trgu lahko lahko izvažajo v Italijo in v Francijo, ne pa v Veliko Britanijo. In eh, torej to je res nekoliko presenetljivo, eh, kako se sploh vse to dogaja, zakaj ljudje ne morejo dati živino na ladje, eh, ker, ne, ker z, z njimi ne ravnajo na ustrezen način, zakaj prihaja do protestov v Veliki Britaniji, ko poskušamo izvažati, ampak to se bistveno dogaja v Franciji. Težko je sploh živali spraviti na ladjo in eh, torej se sprašujem, kako da v Franciji ne prihajajo to vrstnih protestov in eh, proteste, za te proteste verjetno nekateri celo plačujo, ki si ne želijo, da mi izvažamo v Veliko Britanijo in eh, to pa je edina dobra pozitivna stvar, ki jo lahko iztržimo iz, iz skupnega evropskega trga. In tega ne moramo doseči v imenu komisije gospa Marija Rebinder. Thank you. Uh, I think, uh, Hvala lepa. Mislim, da je gospa Bari eh, že stopila tu pred odbor, da bi obrazložila naše sporočilo, ampak seveda čas je pač tak, da mi ne dovoljuje, da se spuščam v eh, podrobnosti tega sporočila. Zelo pozorno se je prisluhnila vsem komentarjem, ki ste jih podali. In eh, Edini dodatni prispevek, ki ga želim izraziti v zvezi s tem vprašanjem o naravi tega sporočila, ki ga je komisija sprejela julija, je pač nadaljni razvoj tega sporočila. Sporočilo ne predlaga nikakršnih konkretnih ukrepov, ampak določa določ, oziroma opisuje določene poglede, podpira prostovoljne pobude in je Eh, dobra podlaga, temeljni kamen za eh, obravnavanje vprašanja nepoštenih eh, trgovinskih praks. Dejansko, če se nekdo izrazi pozitivno o tem, si predstavljamo, da bo želel tudi potem konkretno izvajati določene ukrepe. Obstajajo določene šibkosti, ampak v, v prostovoljnem pristopu um, pač obstajajo tudi določene pomakljivosti, kar zadeva konkreten sistem izvrševanja teh pobud, teh ukrepov. V številnih državah članicah obstajajo eh, določeni zakonodajni, regulativne pobude, ki eh, se naslanjajo na teh sistemoh ukrepanja in eh, poskusili bomo preštudirati te premike v tej fazi. Eh, bomo poskusili obrazložiti, kaj želimo doseči in bomo zaprosili države članice, da naredijo neke vrste bilanca eh, razmer na njihovih eh, ozemljih. Bomo organizirali delavnice in se bomo povrnili torej, k temu sporočilu čez eno leto. Sporočilo je neke vrste umestni korak in komisija obljublja, da se bo povrnila k temu vprašanju čez eno leto. Hvala, gospa McGuinness. Preden eh, zaključim, bi lahko zaprosila komisijo, da nekaj pojasni. Eh, koliko razum bo prišlo do poročila, ki ga bo pripravila komisija do konca tega leta? Je to še vedno predvideno? Um, indeed, eh, the... Dejansko to je naš cilj. Do takrat ne bi pripravili poročilo oziroma študijo o, o tem, kako deluje pobuda za to a, verigo skrbe s hrano, ampak a, bomo delali usporedno. Delali bomo na a, dobavni verigi, ampak tudi na a, prostovoljnih pobudah na ravni držav članic. In potem uh, se ukvarjamo tudi s to dejavnostjo v sodelovanju, sodelovanju z državami članicami. Cilj bi bil ta, da vse skupaj zaključimo do konca tega leta. Ne vemo, če bo poročilo nared res do konca tega leta, ampak aktivnosti ne bi se zaključile do takrat. Torej, naj se navežem na to. Hvala lepa za to pojasnilo, kajti v našem mnenju uh, smo zapisali, da si želimo prispevati k vašemu delu, k vašim aktivnostim. Mm, biti čim bolj dosledno. Nekdo je rekel, da moramo biti učinkoviti, eh, da moramo pokazati zobeč, naj se tako izrasim. In eh, dejansko eh, mislim, da ljudje se bojijo včasih uložiti kakšno pritožbo in torej zato ne vemo, če bodo prostovoljne pobude dovolj učinkovita. Torej, gospod Agnjo je omenjal direktivo oziroma uredbo. Mislim, da primer Združenega kraljestva je primer tega, česa se ne sme smemo, eh, čemu se ne smemo pridružiti, to so res eh, grozljive prakse. Eh, in torej, gospa Kristin je sicer zelo sposobna, ampak morda ne razpolaga za ustreznimi sredstvi, zato da se bori za proti nepoštenim trgovinskim praksem. Zato, kolegice in kolegi, na podlagi vašim komentarjem, dajmo pripraviti se z nam vsega, kar se dogaja, konkretne primire zberimo mm, in zauzemimo čim bolj odločno stališče piše tukaj na odboru, kajti če vsi bodo rekli, ma ja, naj prepustimo vse prostovoljnim pobudam, potem ne bomo izvajali zadostnega pritiska a, skozi celotno verigo oskrbe s hrano. In ne bomo dali razumeti, da gledamo na to zelo odločno in resno. In a, sicer imamo tukaj prostovoljno pobudo in a, jo pozdravljam, ampak a, do te pobude je prišlo, ker številni akteri v tej verigi se bojijo te zakonodaje in torej dajmo ohranjati ta pritisk na nje.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 naš odbor. Mislim, da bi to mm, bila dobra formula za to, da vse potrebno tudi pokrijemo. Mislim, da bodo izkušnje gospe Megine vsekakor tu veliko pomoč pri tej izredno težki tematiki. Mislim, da s tem lahko zaključimo s to točko. Gospe Megine, in nam vsem v bistvu želim veliko uspeha pri nadaljem delu na tem eh, zelo pomembnem in težkem vprašanju. Hvala tudi predstavnikom komisije, zelo pomembno je bilo to, kar ste dejali na zadnje, namreč, da boste mm, tudi vi pripravili poročilo, kar moram reči, da nas navdaja z optimizmom in eh, še večjo željo po delu na, tej, na tem dokumentu. Tako, prehajamo zdaj še na enajsto in zadnjo točko na današnjem dnevnem redu in sicer gre za izmenjavo mnen v zvezi z mnenjem k poročilu odbora INTA, gre za poročilo na lastno pobudo in sicer zadeva pogajanja v zvezi s porazumom TTIP. Namen tega poročila je podati oceno glavnih dosežkov pogajanj, ki so se začela leta 2013 v mesecu eh, juliju, torej predstaviti mnenje parlamenta. Vodilni odbor je odbor INTA, je pa pomembno, da vprašanja vezana na kmetijstvo tudi tu ustrezno obravnavamo. Kot veste, je naš poročevalec oziroma pripravljalec mnenja, gospod De Castro, skupaj z gospodom Nikolsonom, poročevalec eh, v odboru INTA pa je gospod eh, Lange. Predajam besedo poročevalcem, izvolite gospod De Castro. Eh. Hvala, predsednik. Čisto na kratko. Kolegice in kolegi, skupaj, skupaj z Jimom bomo predstavili to naše mnenje 23.24. februarja letos. Danes je to prvi, eh, prva izmenjava mnen, eh, prvi razgovor in bi radi izkoristili teh 30 minut za to, da zberemo mnenje naših kolegov glede mnenja, ki naj ga oblikujemo. Eh, sicer pa eh, bomo prisluhnili eh, različnim pripombam, različnim skrbem, ki jih imate glede tega pomembnega pogajanja, ampak Vsaj uvodoma bi eh, želeli eh, spomniti vse nas na to, da govorimo o mm, zelo pomembni eh, trgovinski izmenjavi za kmetijstvo in za agroživilsko industrijo med Evropo in Združenimi državami. Eh, torej tukaj gre za več eh, kot 6 milijard eh, pozitivne bilance za Evropsko unijo. Torej izvoz v ZDA presega uvoz iz ZDA in torej imamo pozitivni saldo, ki narašča, je narastal je za 36 odstotkov v zadnjih desetih letih in dosegel teh, ta presežek eh, šestih milijard evrov. In torej eh, želel bi, da poleg skrbi eh, in da izrazimo tudi, tudi pozitivne plati, ko gledamo na trgovino s to pomembnostjo in pomembnim trgom zrunih držav in moramo se osredotočiti na tarifne barijere podpiram tudi netarifne eh, pregrade in ovire, ki jih eh, združene države postavljajo za eh, evropski izvoz. Naj se navežem tudi na neko študijo, ki je bila opravljena, ki je analizirala prednosti in slabosti tega pomembnega mm, pogajanja. Po Uh, in to um, svetljuje, izpostavlja ne samo interese, ki jih ima Evropa, ampak tudi skrbi na številnih področjih. In te skrbi so bile že večkrat izražene. Ne bom vam uh, kratil časa, ampak z zanimanjem gledamo uh, na uh, pripombe in skrbi, ki jih bodo danes izrazili naši kolegi glede tega. Hvala lepa, gospod Nikolsen. <clears throat> Jaz če imam najdla. Hvala lepa, predsednik. Eh, tudi jaz bom čisto kratek, tako kot kolega Paolo. Mo, bolj pomembno je prisluhniti mnenjem kolegov iz odbora. Mislim, da ena stvar, ki postaja zelo očitna, je to, da se spuščamo v zelo pomembno fazo dialoga uh, v okviru te tipa in mislim, da uh, pogajanja se bodo pospešile v naslednjih mesecih, uh, če bo sploh prišlo do kakšnega uspeha. Uh, Eh, in ko se pogovarjamo z različnimi ljudmi, z različnimi proizvajalci, ugotavljamo, da obstajajo neverjetne priložnosti za Evropo na eh, ameriškem trgu, hkrati pa obstajajo tudi neverjetne priložnosti za eh, razočaranja. In torej se pravi, da po eni strani lahko mm, pridobimo, na drugi pa lahko izgubimo in seveda konec koncev ne želimo biti poraženci, ampak nismo prepričani v to, da bomo zmagoviti, da bomo uspešni, imamo določene standarde v Evrope, ki se jih želimo držati, ki jih želimo uveljavljati in vse je bilo zelo jasno povedano od samega začetka pogajanja in ne želimo kapitulirati v zvezi s temi standardi in ne želimo popuščati na naših visokih standardih, na tem bomo ustrajali in a, eh, nek, nekje po zimi smo zabeležili določeno stopnjo zaupanja v a, eh, teh pogajanjih. Evropa nima ničesar se bati, pravzaprav moramo moramo gledati na to bolj pozitivno kot na neko priložnost. Seveda bomo imeli vedno določene težave, ampak prav gotovo kratkoročno in seveda čas, ki ga imamo na voljo, ni, ni zelo dolg, ampak vsekakor mislim, da to bo ena iz najbolj vsebinskih tem, s katerimi se bomo ukvarjali na našem odboru v tem obdobju. In eh, če bo, bodo pogajanja res eh, pospešile v svojem tempu, potem eh, bomo morali biti kos tudi temu tempu, kajti bomo morali spremljati to, kar bo ameriška stran zahtevala od nas in bomo morali hkrati tudi zagovarjati po najboljših močeh interese Evropske unije za to, da ne bo vse skupaj propadlo, da ne bomo se osredotočili samo na avtomobilsko industrijo. Hvala prehodimo do Hvala lepa. Prehajamo torej zdaj na izmenjavo mnen. Gospod Dorfman kot prvi, izvolite. Ena minuta. Hvala, gospod predsednik. Sam sem prošvalec v Senci za pripravo mnenja na to temo v odboru za okolje. Tudi tam smo imeli razpravo na to temo danes do povdne koliko razumemo razpravo do sedaj, gre tu za celo vrsto problematičnih vprašanj tudi na področju živil. Mislim, da moramo prenehati s tem, da samo govorimo, česa ne želimo. Ves čas smo govorili samo, česa nočemo. Mislim pa, da je čas in tu dajem Pavlo de Castro prav. Uh, mislim, da je čas torej, da povemo, kaj pa je tisto, kar hočemo, kaj je tisto, kar pričakujemo od američanov. Ravno na področju prehrane mislim, da hočemo kar nekaj konkretnih eh, zadev, hočemo zagotoviti na področju eh, označbe izvora. Eh, imamo tudi celo vrsto omejitev, ki imajo sanitarne, fitosanitarne razloge, naprimer prepoved izvoza govedine, nična toleranca, kar je čisto nerazumljivo za eh, vino, kar dejansko pomeni trgovinsko omejitev. Skratka, vse je kup zadev, kjer mislim, da moramo zahtevati korak naprej na področjih, ki sodijo v sklop kmetijstva. Hvala, gospod Hajtema. Hvala, predsednik. Naj se naveže na to, kar je ravno povedal kolega Dortmann. Tudi sam sem prepričan v to, da moramo povdariti tudi pozitivne aspekte TTIP-ja na našem odboru. Pomislimo na primer na mlečni sektor. To je izredno pomembno, ima lahko svoje pozitivne in negativne plati. Pomislimo na primer na baterijsko rejo, perutnine oziroma tudi zavaljena jajca. To je prepovedano, ampak to še dalje se. E, se po, pojavlja na sivem trgu. Uh, in moramo uh, zagotoviti določene uh, standarde, kar zadeva tudi proizvode, ki prihajajo iz družnih držav. Predvsem v interesu naših rejskih obratov. Pan posel Tarabella. Gospod Tarabella. Mm, jaz ne bom v sozvočju z ostalimi kolegi, ampak eh, naj povem, da glede eh, pogajanj TTIP-ja eh, moram reči, da Evropska unija ni pragmatična do združenih držav. Združene države pa so zelo pragmatične, zagovarjajo svoje proizvajalce in tega pa Evropa ne počinja, ker smo naivni enostavno in torej očitno z ozirom na um, ameriškega akterja. Če pogledamo vse sektorje, očitno imamo določene stvari, ki jih je treba treba dati na mizo. Tukaj ne bomo govorili o SDS-u, ampak SDS je neka naprava za to, da stremo vse socialne in okoljsko zakonodajo. <clears throat> In 90 odstotkov evropskih državljanov a, zatrjuje, da ne želijo imeti tega ISDS-a, ampak komisija še dalje ustraja na tem. Imamo naprimer a, u, uredbo a, za reševanje a, sporov prek arbitražnih a, postopkov. In a, torej, kar zadeva določene sektore, naprimer sladko. A, 85 odstotkov sladkorne proizvodnje v združenih državah ima gotovo trg, gotovo se bo prodal. Eh, in mi pa imamo določene omejitve. Mi, govorim, mi pravim, da je to protekcionizem, oni pa trdijo, da temu ni tako. Mi pa odpiramo naše trge. Kaj pa mleko? Nova Zelandija želi izvažati v eh, Evropo. Evropa želi izvažati v Kanado. Kanačani in eh, američani želijo izvažati v Novo Zelandijo. Torej, mleko skroži po celem svetu, ampak 90% mleka se proizvaja na lokalni ravni. Nisem protekcionist, seveda seveda v redu odpiramo trge, ampak moramo biti pozorni tudi na to, kar počenjajo vsi veliki kmetijski akteri po celem svetu. Komisija bi morala biti pozorna na to. Lahko bi govorili o javnem naročanju in tako dalje in tako dalje, ampak nimam časa. Hvala lepa. Pani posel Nojčel. 50 sekund more. Izvolite. Hvala tudi Marko Tarabeli za te impulzivne besede in stališče. Moram reči, da sem sama zelo nezaupljiva in v tem trenutku ne moram glasovati za te tip. Tu nikakor ne gre za stvari vezane zgolj na kmetijski odbor. Pri eh, CETI so stvari zdaj eh, rešene in eh, ISDS je po mojem mnenju nekaj, kar ogroža demokracijo. Eh, zmanjševanje standardov. Nekaj, če se ne morem podpreti, imam interni dokument iz nemškega Bundestaga, iz eh, znanstvene službe nemškega Bundestaga, ki kaže, da če bi prišlo do podpisa TTIP-a, bi to onemogočilo dobro označevanje genetsko spremenjenih eh, eh živil. To torej pomeni, da se že zdaj kaže, da se bodo standardi zmanjševali. Prej eh, ste me pa vprašali, kaj pa je tu pozitivnega. Je. Prva pozitivna stvar je, da če do takšnega sporozuma sploh lahko pride, potem je pomembno, da pripravimo pozitiven seznam, ne pa negativen seznam. Tu pa je še vedno govora o negativnem seznamu, torej določene stvari. Eh, tu omejujemo vse ostalo, pa sodi v TTIP, to nikakor ne morem sprejeti in eh, če bo zadeva na koncu ostala takšna, kot izgleda, da bo, temu ne morem nikakor pritrditi. Gospa Senra. Bueno, yo, a, a, hay muchas cosas que ha dicho el señor Tarabella que estoy. Hvala lepa. Veliko o, eh, o, stvari je že izpostavil gospod Tarabela. Jaz čisto na kratko bom samo še dodala, da sem naklonjena temu, da a, eh, prekinemo pogajanja, kajti ne soglašam s tem, da predamo suverenost eh, držav multinacionalkam, ne soglašam s paktom, do katerega bo prišlo v zvezi s kmetijstvom. O tem smo že imeli poročilo o negativnih vplivih, tudi vplivi za okolje mi ne ustrezajo, mi niso všeč in tudi vsi problemi, ki bodo nastali recimo za podnebje, za tudi promet na dolge razdalje živil, ki bi jih pa lahko predelovali na lokalni ravni. Zato nas potujem za TTIP-ju. Hvala lepa za teh 15 sekund. Gospod Hojsling. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da je stališče konzervativcev in liberalcev, čež da od takšnega sporazuma na koncu Evropa lahko samo pridobi, mislim, da čisto naivno. Dobili torej bomo na ravni trgovine in ne bomo se odrekli standardom. To je vaša argumentacija. No, skupaj smo bili v ZDA in ko se pogovarjamo z ameriško vlado, eh, preprosto to ne drži ameriška življenska industrija si bo vsekakor prizadevala za to, da se naše standarde odpravi. In eh, Evropska komisija bo pač eh, mogla ostati tu odločna, kar zadeva kmetijstvo. Kmetijstvo je po naših podatkih vsekakor tisti sektor, ki ne bo nič kaj pridobil. Morda nekateri veliki akteri, ampak eh, povprečen evropski kmet nekako ne. sveda nikako ne moramo biti konkurenčni, ko gre za proizvodnjo govedine. Pri mleku smo konkurenčni samo zato, ker še vedno sponzoriramo naše predelovalce eh, s kar eh, visokimi zneski. Tako da mislim, da moramo biti realni. Ta realen pogled mora biti viden tudi v tem eh, poročilu. Vse skupaj predstaviti kot nekakšen seznam želja pa nima smisla. To je prenaivno. Hvala, gospod Des. Hvala lepa, gospod predsednik, da bi povdaril to, kar je ravno kar del Herbert uh, Dorfman malo prej. Dejstvo je, da moramo naše standarde podkrepiti. Večkrat sem na to že opozoril, oktober 2010, ko smo se pogajali za Merkosur in smo prišli do zaključka, da od komisije zahtevamo, da pri takšnih eh, pogodbah ohranja določene minimalne standarde, ko gre za varstvo eh, živali, okolja, človekovega zdravja in tako naprej. No in vse to mora biti tudi osnova za pogajanja z američani. Nisem pa tako zelo pesimističen, kajti če z američani ne bo sporazuma, s kom pa? S Kitajci, z Indici, z Južno Ameriko ali s Kubo, ja. Skratka, američani so konec koncev še najbliže nam dejstvo je, da če bodo Kitajci z američani sklenili sporazum, je z nami konec, tako da mislim, da moramo ta sporazum spraviti pod streho, ampak seveda z ustreznimi garancijami. Gospod Rope. Ačiū pirmininkė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 Hvala. Glede na pripombe, ki so jih podali že ostali govorniki, ni posem jasno, če bo ta sporazum eh, eh, koristen ali pa eh, negativen. Ni jasno, kdo bo od tega pridobil in kdo bo izgubil. In torej ne, se ne smemo prenagliti. Naš komisar, gospod Hogan, je povedal, da ne bo žrtvoval evropskih standardov na oltarju kategorijo gensko spremenjenih organizmov. In, eh, torej, eh, sicer pa so bili sprejeti sklepi, ki omogočajo GSO eh, tudi, uporabo GSO-jev tudi v evropskih državah. In mislim, da. Ta sporozum uh, nas uh, ogroža tudi prav ravno z GSO, zato ne morem biti naklonjen temu. Obič gospod Bogovič. Pri tem trgovinskem sporazumu je prvo, kar je dobro, to, da je vse malce bolj transparentno postaje oziroma da se končno začnemo o njem pogovarjati. Eh, delim mnenje tistih, da bo mnogo sektorjev pridobilo v tem sporazumu, tudi kakšen v kmetijstvu, vendar pa, kot še ostali govorijo, je dosti več tistih, ki izražamo bojazen za posamezne eh, sektorje znotraj kmetijstva. In zagotovo bo tako, kot smo pri prejšnji točki govorili o nepoštenih trgovinskih praksah tu zopet v prednosti, bodo prednosti tisti, ki so veliki. Bodimo zelo pozorni, da pri tem sporazumu ne bomo prišli v kolizijo s tem, kaj je Evropa tri, štiri desetletja delala, zakaj je dajala denar kmetijskim proizvajalcem. Zato, da bomo hrano proizvajali v Evropi, da bomo imeli samo oskrbo, da bomo imeli kvalitetno hrano, da bomo imeli zdravo okolje. In te stvari, zaradi katere smo desetletja dobivali denar od davkoplačevalcev enostavno ne smejo biti predmet pogajanja v tem sporazumu. Bodite pri tem zelo pozorni. Pan posel, pan posel Buda. Gospod Buda. Să vedem acest tratat uh, cu Statele Unite ca fiind... Hvala lepa, predsednik. Mislim, da na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 in uh, sicer obstajajo določena tveganja, določeni napadi, ampak moramo ustrajati pri našem življenjskem slogu, moramo uh, zagovarjati naše standarde, naš stil in iti naprej. Eh, eh, Hvala. Predsednik, eh, kar nekaj dvomov imam v zvezi s tem sporozumom. To sem eh, tudi že povedala. Um, sporozum ni pregleden, saj ne v tem trenutku. In kot se vedno dogaja v takih primerjih in v tem primeru še toliko bolj in zato to povzroča vedno določene dvome. Um, smo zelo zahtevni aktivni tu na našem odboru eh, pri vseh vrstah eh, sporazumov, ki jih izpogajamo, zato ker želimo, da proizvodi, ki se proizvajajo v Evropi in ki jih mi zauživamo, zagotavljajo tisto kakovost in tisto prehransko varnost, eh, varstvo okolja, za kar smo se borili, bili smo zahtevni pri vseh teh aspektih, potem pa zauzamemo popolnoma drugačno stališče, ko gre za ta sporazum. In, torej tukaj imamo popolnoma drugačen pristop do ZDA, ampak moramo v resnici pa pokazati enako brezpogojnost. Obstajajo določene prakse, ki so podobne, naprimer sledljivost. To je nekaj, kar je treba ohraniti. Torej po, po svoji strani imam kar nekaj dvomo v zvezi s to politiko. Moramo delati v, v korista kakovosti, označb porekla in torej vse tu je pot, po kateri moramo še dalje hoditi. Imam kar nekaj dvomov in bojim se, da eh, ta eh, sporozum ne bo tako pozitiven, to pogledno. Gospa Megenes. Ah, hvala lepa. Torej, ja, morda smo včasih nekoliko naivni, ampak ne, naši poročevalci niso naivni, so zelo izkušeni ljudje in eh, jaz se jima zaupam, da boste znala ščititi evropske interese. Ampak eh, posel ni še zaključen, pogajanja potekajo, obstajajo seveda določene nevarnosti, ampak tudi prav gotovo določene priložnosti. In na kar se moramo sredotočiti je naravno teže. Včasih sem zaskrbljena nad tem, da ljudje si ne želijo želijo, da bi, dalje, da bi se še dalje pogajali, ampak trgovina je pomembna za delovna mesta, za rast in torej raje vidim, da nadaljujemo pogajanja, ampak upoštevanju nevarnosti, ki so opletene pri vsem tem in pri čemer se moramo vedno ozirati za našimi standardi, ampak vemo, da oba poročevalca sta zelo izkušena in da bosta zagovarjala naše vrednote. Torej, res srečno pri tej nalogi. Hvala, predsednik. Jaz spadam med tiste, ki uh, načelno ne nasprotujejo uh, trgovinskim sporazumom. To, da v tem primeru pa se sprašujem, tako kot večina kolegov, uh, čemu vse to. Uh, kajti postopek bi lahko privedel do win-win rezultata, torej za vse. In hkrati pa imam tudi določene bojazni, ne smemo biti naivni in če imamo določene sektorje, ki bi lahko bili zmagoviti, nisem prepričan, da sem spada tudi naš kmetijski model in naš kmetijski sektor. Trenutno, glede na elemente, s katerimi e, razpolagamo, se nam zdi, se mi zdi, da je bi težko prišli do takega rezultata, ampak eh, kljub temu pa ne smemo popustiti in ne smemo popuščati pri zahtevah, pri standardih. Eh, predvsem, ko gre za kmetijske standarde, kaj ti nekateri, eh, ko, če se nič ne bo spremenilo pri SDS-u, tako kot je povedal gospod Tarabela, potem ne vem, če bomo pristopili k temu predlogu sporazuma, gospod Garcia. Gospod Herenc Garcia. Yo creo que la palabra mágica es la reciprocidad. Hvala, mislim, da uh, čarobna beseda je recipročnost, recimo kot pri perutnini, pri govedini. Pri vsem tem recipročnost pomeni, da zahtevamo drugo od drugega popolnoma enake standarde. In torej, gospod Nikolson, gospod De Castro, pogumno uh, zaščitite uh, našo proizvodnjo, kar pa zadeva sadje in zelenjavo, moramo odpraviti omejiti fitosanitarne pregrade in močnim omejitvam, katerim so podvrženi evropski proizvajalci, ko želijo izvažati v Združene države. Združene države postavljajo zelo stroge nadzore, ki jih pa mi ne uveljavljamo pri, njihovih, pri njihovem uvozu. Zato vabim kolege naj upoštevajo tudi to. Seveda tukaj moramo zaščititi tudi označbo porekla. To je treba uveljaviti, če nam bo uspelo doseči vse to, potem bomo prav gotovo prišli do uh, zanimivega sporazuma tudi za kmetijski sektor. Proponuje. Hvala, tolmači se nam dali deset dodatnih minut. Gospod uh, Jar, naslednji, ena minuta. Gospod Jar, ena minuta. Ja, nekaj več optimizma bi si že e, želel, moram reči. Danes, verjetno, e, ne bi tu govorili, če se ne bi začeli o zadevah v zgodovini pogovarjati, ker bi se nihče ne upal sesti v vlak, na primer. No, skratka, dejstvo je, da če bo pogodba v redu, jo treba prebrati, vsak jo mora prebrati, pazite, in potem bomo glasovali. Nekateri že danes vedo, kako bodo glasovali, to me malce jezi. E, bom pač počakal na rezultat tega poročila, potem se bom odločal. E, prav tako pa ne smemo pozabiti, da je vendarle trgovina boljša od vojne in trgovina ustvarja zaupanje, tako da mislim, da se vendarle splača razmisliti o tem eh, sporozumu. Premislek se vedno splača in eh, mislim, da potem, ko bomo premislili, bomo tudi ustrezno glasovali. Gospod Carthy. Thank you, chairman of all the... Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi tisti odbori, ki pripravljajo mnenja, so pomembni, ampak mi smo, po mojem, najpomembnejši. Ščitimo namreč zelo, zelo pomemben sektor, evropsko kmetijstvo. Težava je ta, da lahko imamo, ko bomo imeli v rokah končno poročilo, najboljše poročevalce, najboljše stališče, ampak edina izbira bo bodi si sprejeti dogovor, bodi si zavrniti ga. Mandat, pogajalski mandat komisije je tako širok, in tako ob strani državljani in mi sploh nimamo pogleda van, tako širok je, da je v bistvu že sam uh, vsebinski dogovor. ISDS je del tega dogovora in v okviru mandata, ki ga ima komisija, ne moremo zaščititi evropskega kmetijstva, to pa je naša glavna naloga. Gospod Flanagan. Lepo bi bilo, če bi živeli v svetu, kjer lahko vsi zmagamo, ampak dejstvo je, da ko zmaga en, izgubi drug. Takšna je pač realnost. Mene moji voljivci največkrat kontaktirajo ravno zaradi te teme. Številne skrbi ravno to. Ne vemo namreč, kaj se dogaja, kaj se dogaja za zaprtimi vrati nekakšno, nekako eh, naj bi sedaj analizirali konzervo, na kateri sploh ni nobene oznake. Ne vemo, če je eh, notri hrana, kaviar, foie gras, ničesar ne vemo. Vemo pa, kako bi vse to vplivalo na eh, živinorejski sektor na irskem. V mislih imam besede, kot je katastrofalno in šokantno. Ne vem, kaj se bo zgodilo na koncu, ampak trenutno preprosto nimamo dovolj informacij, da bi se sploh odločili. Tako, zdaj smo zaključili s prispevki iz eh, dvorane, tako da dobro bi bilo, če bi tudi v političnih skupinah eh, enako odločno razpravljali. Dokumenti v zvezi z TTIP-om so od eh, začetka tega leta na voljo, niso več eh, za oznako tajno. V imenu komisije pa zdaj besedo dobi gospod Clark. Največ 8 minut. Thank you, chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Krajši bom, ne bom porabil 8 minut. Predsednik komisije, predsednik Juncker je dejal, da mora biti te tip uravnotežen in razumen sporazum. Uravnotežen zato, ker imamo tako priložnosti, kot tudi tvegane na drugi strani. Razumen pa zato, ker, in to še posebej velja za kmetijski sektor, obstajajo občutljive teme, katerih smo se dotaknili danes. Naprimer, eh, vprašanje govedoreje, pa ne zgolj govedoreje. Pri takšnih sektorjih, pri takšnih področjih težko uh, razmišljamo o popolni liberalizaciji. Mislim, da bomo morali poiskati uravnotežene in razumne rešitve. Številni poslanci in poslanke so se dotaknili tistih najobčutljivejših tem in komisija se vse, vsega tega zaveda. Trdo bomo delali za to, da vse te pomisleke upoštevamo in jih vključimo tudi v prihodnja pogajanja. Številni ste, in tako je tudi prav, izpostavili tudi, da obstajajo določena osnovna merila, osnovni standardi, eh, regulativa in vrednote, o katerih se ne moremo pogajati. In to je dejal tudi komisar Hogan. Dejal je, da ne bomo žrtovali evropskih standardov ne v tem trgovinskem sporazumu, ne v nobenem drugem sporazumu. Gospod Froman predstavnik ZDA je tudi sam dejal, da obe pogajalski strani spoštujeta in morata spoštovati pravico drug drugega za vzpostavitev visokih zakonodajnih in drugih standardov. Ne bomo posegali v temeljne standarde. In to velja tudi za področje kmetijstva to je smiselno tudi z poslovnega vidika. Ko potrošniki po svetu razmišljajo o evropski hrani, slednjo ponavadi vidijo kot zelo higienično, varno in kakovostno hrano. Gre za hrano, ki je proizvedena v skladu najvišjih možnih okoljskih in kmetijskih standardov. Naša hrana, naše hrana, kmetijstvo je na najvišji možni ravni v svetu in tega nočemo ogroziti s te tipom ali pa kakšnim drugim sporazumom. Zaključil bi takole. Prizadevamo si za uravnotežen in razumen rezultat pogajanj. Tako v celotnem sporazumu in še posebej na področju kmetijstva, ker lahko marsikaj eh, pridobimo, naprimer eh, mlečni proizvodi, Eh, netarifne ovire in podobno drugi sektori, ki jih je treba v prihodnosti zaščititi. Hvala, gospod predsednik. Je bi koristil pa času, no to dobro. Dobro, celotnega časa niste izkoristili, ampak to niti ni slabo. No, vidim, da vem, da seveda se konkretnih zadev ne omenja, ko gre za pogajanja, ampak vendarle pričakujemo kakšno konkretno informacijo in ne. Eh, v tej eh, smeri torej gredo naše pričakovanja in to so odpovedali tudi naši poslanci. Zdaj pa, gospa soporočevalca, izvolite v zaključek gospod De Castro, potem gospod Nikolson. Ehm, volevo ringracija. Čisto na kratko, eh, naj se zahvalim čisto vsem eh, kolegom in kolegicam za vse prispevke in pripombe. Zahvaljujem se gospodu direktorju eh, Klarko. Mislim, da pa stvari bi bilo potrebno Eh, razčistiti od vsega začetka, zato da bo res konstruktivna razprava eh, tukaj na ravni našega odbora. Trgovinski ki um, sporazumi ne spremenjajo zakonodaje. Vse, kar predvideva naša zakonodaje, ni uh, pod vprašajem uh, zaradi sklepanja tega trgovinskega sporazuma. Zato ne smemo biti zaskrbljeni glede tega, da bi lahko trgovinski sporazum postavljal pod vprašajem naše standarde. Ampak uh, gospod Klark je to zelo jasno poudaril. In uh, spomnimo se tudi uh, na to, da ima Evropski parlament pravico do veta. Mi imamo možnost, da ob koncu sodimo o zadevi, ne v začetku, ob koncu, potem, po zaključku vseh teh pogajanj. In bomo lahko presojali, kakšen je rezultat, bomo presodili, kaj je zapisano in če nas bo zadovoljevalo, bomo glasovali za, drugače pa bomo glasovali proti. Slišal sem, da nekateri kolegi sploh ne bi radi niti začeli sploh se pogajati, ampak takega pristopa ne razumem. Ko smo se pogajali s Kanado, smo imeli sedem dolgih letno eh, pogajalskih e, aktivnosti in potem smo eh, pač prišli do določenega rezultata, ki se nam je zdaj pozitiven in smo sklenili, da bomo glasovali za. Ampak če tukaj ne bomo niti začeli, potem si ne bomo imeli možnosti niti ustvariti mnenje o tem, ali je vse skupaj pozitivno ali negativno za naše kmete. Eh, vsekakor bomo seveda upoštevali celotno razpravo, bomo poskusili pripraviti neko mnenje, ki naj eh, povzema eh, večinsko stališče tega odbora in s tem sem zaključil predsednik. Hvala. Hvala lepa, gospod Nekosem. Uh, Hvala lepa, predsednik. Ne bom uh, zadrževal uh, kolegov in kolegice še predolgo, ampak mislim, da je bilo zelo zanimivo to, kar smo slišali danes večer. Napačno bi bilo reči. Uh, sicer delim skrbi, ki so bile izražene danes tu, ampak uh, cenim. Uh, tudi eh, zaupanje, ki so ga izkazali določeni kolegi eh, do eh, naju. In mislim, da moramo prehoditi še zelo, zelo dolgo pot. Mi smo šele na začetku, mislim, da sicer vem, da morda nekateri ne bi sploh želeli si začeti tega potovanja, ker ne zaupajo, ker če pač ne zaupajo. In to velja za ta odbor in tudi za celotni odbor in celotni parlament. Ampak mi pa mislimo, da lahko imamo določene koristi, sicer si ne utvarjamo eh, Evropski parlament, bo vsekakor imel zadnjo zadnjo besedo, ne ta odbor, celotni parlament. In torej tamle se bo, moral, se bo morala razprava zaključiti in vsak bo lahko sprejemal svoje odločitve samo v tistem trenutku. Pravim, pot je še zelo dolga, to je šele začetek tega, kar bo dolga, dolga pustolovščina in o tem bomo še nadaljno poročali. Hvala. Dziękuję, profesor Tarn. Hvala lepa. Ja, gre za velikega pomenega partnerja, gre za velik trg, za veliko možnosti in priložnosti, pa tudi veliko izzivov in potencialnih težav. Hvala tolmačem za dodatni čas. Še enkrat eh, vse dobro v novem letu vsem prisotnim. Hvala tudi za intenzivno sodelovanje danes, jutri pa nadaljujemo ob 9. uri. Lep večer.